So, ich bitte doch alle, die Plätze einzuheben und wir. Prosim, da vsi sedete na svoje mesta. Začeli bomo z 15. točko dnevnega reda. Gre za fluorirane toplogredne pline. Besedo dajem poročevalcu. Gospod Eichhardt. Takoj, ko bo pripravljen, sicer pa lahko še malo počakamo. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Skušali smo le ugotoviti, kaj se dogaja, tako kot tudi vsi ostali. Sedaj pa se lotimo fluoriranih toplogrednih plinov. Uh, tukaj gre za sistem trgovanja z emisijami, ki ne deluje najbolje, zato moramo drugače poskrbeti za podnebje, recimo z floriranimi toplogrednimi plini. Tisti, ki so glasovali proti ETS-u prejšnji teden, bodo zadovoljni, da imamo sedaj eh, florirane toplogredne pline. Tukaj gre za drugo izmenjavo mnen. Najprej smo imeli bolj splošno izmenjavo mnen o predlogu komisije in pa o mojem poročilu, sedaj pa imamo tudi predloge sprememb. 415 jih je vseh skupaj in sedaj skupaj z poročevalci v senci predlagamo kompromisne predloge sprememb. Najprej bi se rad zahvalil vsem poročevalcem v senci za sodelovanje pri teh kompromisnih predlogih sprememb. Mislim, da lahko najdemo kompromise. glede prepovedi uh, trženja. Uh, tukaj gre za prilogo. Sedaj pripravljamo predloge sprememb, kjer bomo sledili uh, uredbi ODS in postopnemu okinjanju. Po drugi strani pa skušamo vključiti tudi izjeme, tako da uh, bodo vsi zadovoljni. Trenutno torej pripravljamo ta kompromis in mislim, da nam bo to tudi uspelo. Poleg tega govorimo tudi o prepovedi servisiranja. Gre za to, da bi natančno definirali, kaj to pravzaprav pomeni e, in pripravljamo kompromisne predloge na to temo glede na to, kakšen kompromis bomo sprejeli na tem področju, pa uh, bomo oblikovali tudi predlog za postop, postopno okinjanje. Sedaj smo imeli uh, to vključeno že v predlog. Uh, komisije, vendar pa sem sam vključil bolj ambiciozen predlog glede prepovedi serviciranja, kar bo imelo neposreden vpliv tudi na mm, načrt za postopno ukinjanje. To bomo storili seveda v tesnem sodelovanju z komisijo. Imeli bomo tudi nadaljne kompromise glede um, pristojbin uh, eh, in tako naprej. Torej mislim, da smo na dobri poti, da najdemo oziroma da sprejmemo kompromis. Um, imamo pa še odprto vprašanje izhodiščne vrednosti in uh, o tem se pogovarjamo z uh, komisijo. Upam, da nam bo uspelo najti kompromis. Uh, tesno, v tesnem sodelovanju sem z poročevalci v senci. Takšno je torej trenutno stanje. Povedati moram tudi, da zelo cenim sodelovanje z poročevalci v Senci. Vsi si prizadevamo, da bi dosegli skupno stališče, tako da bi napredovali eh, pri tem dosjeju. Zahvaljujem se tudi komisiji, ki nam vedno skuša pomagati pri tehničnih vprašanjih. Takšnih vprašanj je seveda veliko. Rad bi se zahvalil tudi svetu. Eh, irskemu predsedstvu, pa tudi eh, litovskemu predsedstvu, eh, kajti vsi si prizadevamo, da bi vse tri inštitucije sprejele kompromis, eh, kar je zelo pomembno na področju tega dosjeja. Ne vidim vseh poročevalcev v senci, v dvorani. Eh, Richard je tukaj eh, in veselim se že njegovih komentarjev. Najlepša hvala. Sedaj pa poročevalec v senci e, skupine ELS, gospod Banki, ki ga danes nadomešča gospod eh, Zever. Ja, jaz sem poročevalec v senci, poročevalca v senci. Rad bi se opravičil v imenu gospoda Bankija, ki ima pomembne obveznosti v svojem volilnem okrožju. V svojem in v njegovem imenu eh, bi se rad zahvalil gospodu Eichhoutu za odlično sodelovanje. Mislim, da ima zelo dober pristop in mislim, da bomo hitro eh, lahko eh, dosegli rezultate. Povem lahko, da se zauzemamo za eh, besedilo komisije in da imamo težave z določenimi dodatnimi elementi, ki jih uvaja to poročilo, vendar pa pogajanja dobro potekajo. Mislim, da smo na dobri poti, da najdemo kompromise in uh, mislim, da bomo lahko dosegli rezultat, s katerim bomo vsi zadovoljni. Kar zadeva prepoved servisiranja, smo mnenja, da bi bilo smiselno, da uh, mejno vrednost dvignemo na uh, eh, 40 ton. Uh, eh, zauzemamo se tudi za časovni okvir do leta 2015. Torej, gre za različna vprašanja, ki so povezana z varnostjo uh, oseb Gre za določene tehnične izjeme, kjer je težko najti prave alternative. Zato ne smemo pozabiti na cilj, hkrati pa e, moramo upoštevati tudi tehnične zmožnosti. Torej, o tem bo potrebno še razpravljati. Potem pa je tukaj še izjema za hladilno opremo, ki deluje pri temperaturah nižjih od minus 50 C. Tudi e, na tem področju smo našli kompromise, ki jih lahko uh, sprejmemo. Potem pa je tukaj prepoved vnaprejšnjega polnjenja. To je zelo pomembno zaradi uh, prevoza, ker bi lahko prišlo do uhajanja uh, plinov. Uh, zato se nam to zdi smiselno. Težave pa imamo z pristojbino, ki jo želi uvesti kolega Eichhout. Mislim, da si bomo morali to vprašanje še enkrat podrobno ogledati. Sedaj v tem trenutku tega še ne bi mogli podpreti. Vendar pa dajem Eichhout, gospoda Eichhoutu prav, ko pravi, da je potrebno storiti vse za to, da bi eh, zaščitili podnebje in mislim, da je to potrebno storiti na področju floriranih toplogrednih plinov, še prav posebej zaradi tega, ker ti plini zelo dolgo ostanejo v uh, ozračju. Potrebno je torej poskati alternative. Najlepša hvala, kolego Basu, za to poročilo. Sedaj pa Jolajnen. Mislim, da je odlično, da smo lahko našli kompromise na številnih eh, področjih. Zahvaljujem se gospode Eichhautu za eh, odlično koordinacijo. Kot je dejal eh, kolega, fluorirani toplogredni plini predstavljajo oziroma prispevajo 10 odstotkov k segrevanju ozračja in to je kar precejšen odstotek celotno kmetijstvo namreč prispeva 12 do 13 odstotkov, če podam primerjavo, tako da ti eh, plini predstavljajo pomemben del v naših prizadevanjih, eh, da eh, zmanjšamo podnebne spremembe. Oktobra bomo v Kijevu skušali najti mednarodni sporazum za floriranje toplogredne pline v okviru Montrealskega protokola. Zaradi tega bi bilo smiselno, da se poglobimo v uh, zakonodajo, ki jo imamo v Evropski uniji. V okviru montralskega sporozuma smo bili eh, zelo uspešni uh, na področju prepovedi in trg se je na to tudi ustrezno odzval. Mislim da mm, bomo lahko dosegli podobne rezultate tudi pri eh, floriranih toplogrednih plinih. Potrebujemo jasne podatke eh, za postopno ukinjanje flori, floriranih toplogrednih plinov. Seveda pa potrebujemo alternative. Ugotovili smo, da v vseh državah članicah obstajajo alternative. Eh, imamo podjetja, ki takšne alternative ponujejo v Španiji, Grčiji, ne le v Franciji in Veliki Britaniji. Na evropskem trgu je veliko podjetij, ki čakajo na to, eh, da ponudijo alternativne izdelke. Mislim, da torej lahko najdemo alternativne vire, ki ne bodo negativno vplivali na podnebje. Prepovedi moramo seveda uporabiti. Poleg tega pa moramo omogočiti tudi izjeme. Evropska komisija bi morala predlagati izjeme na zahtevo države članice in v državah članicah bomo najbrž imeli tudi uh, sektorje, kjer uh, se bodo pojavile alternative. Um, pri tem pa je seveda potrebno poskrbeti za doslednost. Prepaved eh, servisiranja je dobra ideja, potrebno je uporabljati reciklirane pline, okolikor je to le mogoče. Torej, to je instrument, ki ga vsekakor moramo uporabiti. E, potem prepaved predhodnega polnjenja. E, tukaj potrebujemo še podatke komisije glede najboljše metode e, za soočanje e, z to problematiko. Tukaj je seveda pomembna tudi sodelovanje industrije. Potem moramo ukrepiti tudi odgovornost proizvajalcev, predvsem, ko gre za eh, reciklirane pline. Eh, pripravili smo predlog spremembe 165, eh, ki si ga lahko tudi ogledamo. Zdaj pa je tukaj še pristojbina. Pline imamo skoraj da na vseh področjih industrije in uh, skušamo poskrbeti za postopno ukinjanje leteh. Uh, tukaj pa je seveda potrebna ustrezna koordinacija. Nekateri ta načela že izvajo, drugi ne. Uh, Evropska unija naj bi pri tem pomagala. In ta pristojbina naj bi bila namenjena temu, eh, da zagotovimo ustrezno pomoč in podporo državam članicam. Mislim, da ne smemo navajati številk, eh, recimo 10 evrov, 20 evrov. Če naj bi imeli ta sredstva, potem bi jih morali dati na razpolago na ravni Evropske unije in sicer. Eh, v okviru programa RAJ. Nisem še slišal nobenega drugega konstruktivnega predloga. O tem se bo potrebno še pogajati. To je vprašanje, ki ga še nismo uh, povsem uh, izčrpali. Hvala lepa Basu. Mislim, da lahko na številnih področjih pričakujemo kompromise. alternativ je na trgu več eh, kot eh, menijo predstavniki industrije, ki izvajo močan eh, lobbying v Evropskem parlamentu, kot vedno. Torej mislim, da imamo možnost, da se odmaknemo od uporabe snovi, ki uničujejo okolje. Sedaj bom pa prebral, kdo je še na seznamu. Silakakis, Kellenen, Wills, Kramer in Grostet. S tem je seznam zaključen. Kolega Skilakakis. Well, uh, Najlepša hvala, gospod uh, predsednik. Najprej bi se rad zahvalil Basu za odlično opravljeno delo in tudi za zelo dobro ozračje, v, potekala, v katerem so potekala pogajanja. Zahvaljujem se tudi za zelo odprt in pošten način eh, obravnave tega doseja, ki je predvsej pomemben. In v tem duhu odprtosti in poštenosti eh, bom eh, svoj prispevek podal tudi jaz. To ni uredba, ki bi imela enoten vpliv povsod eh, v Evropski uniji. Večina floriranih toplogrednih plinov, predvsem iz eh, klimatskih naprav, se uporablja na jugu. In alternative eh, se proizvajajo na severu. Slišal sem, da jo Lajnen dejal, da obstajajo grška podjetja, ki ponujajo alternative z veseljem bi ta podjetja tudi sam spoznal, ampak eh, zaenkrat eh, o tem ne vem ničesar. Torej, pravo vprašanje ni, ali ta grška podjetja obstajajo. Obstaja na milijone grških podjetij, ki zaposlujejo eh, do tri osebe. Torej, mislim, da moramo biti nekoliko bolj realistični glede tega vprašanja odnosa sever-jug. Vemo tudi, da obstajajo razlike v uh, podnebju, kar pomeni, da bo alternative težje uporabljati na jugu. Takšna je pač uh, stvarnost. Rešitev, ki jo je predlagal Bas, je rešitev, ki bi lahko delovala, po mojem mnenju, vendar pa bi eh, morali imeti pristojbino kajti mislim, da se o tem ne moremo odločiti kasneje. V Grčiji imamo dober pregovor, ki pravi, da potem, ko zapustiš eh, mesto, kjer si plačal račun, eh, se ne moreš več eh, pritožiti. Torej, v svojem predlogu spremembe sem predlagal 10 evrov na mesto 20 evrov in če ne želimo navajati specifične cene, potem lahko navedemo tudi ceno uh, v okviru uh, eh, ETS-a, uh, eh, kar uh, pa uh, bi lahko kasneje uh, povzročilo težave v okviru backloadinga, torej prenosa uh, sredstev v tretje obdobje. Torej, potrebno je upoštevati uh, tudi obstoječo zakonodajo. O tem ne more odločati zgolj komisija. Eh, to je politično vprašanje, seveda mora tehnične predloge predstaviti eh, komisija, ampak kako bo to natančno porazporejeno, na kakšni osnovi, o tem moramo odločati tukaj v parlamentu sedaj pa k prepovedim. Mislim, da so prepovedi dobre in pripravljen sem sprejeti kompromis eh, na tem področju. Mislim pa, da moramo zmanjšati tudi gospodarske stroške eh, te zakonodaje, kaj ti govorimo o precej visokih eh, stroških še prav posebej tam, kjer se klimatske naprave uporabljajo v večji meri. To bi lahko storili z uporabo recikliranih, eh, floriranih toplogrednih plinov, kolikor je to pač mogoče to je zelo pomembno, kajti v resničnem življenju ne moremo nadzirati, kaj se dogaja z temi plini. Eh, večina plinov um, namreč um, enostavno uide v ozračje in uh, Zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da se osredotočimo na uporabo teh recikliranih plinov. Kar bi bilo veliko bolj pomembno v resničnem življenju. Mislim, da bi morali omogočiti eh, podaljšanje za 18 mesecev v primeru, da eh, se uporabljajo zgor reciklirani, fluorirani toplogradni plini. Na ta način bi namreč poskrbeli za močno pobudo za zajemanje teh plinov, kajti v nasprotnem primeru ne vemo pravzaprav, kje se ta plin v tem trenutku nahaja. če nekdo pravi, da ima seznam vseh oseb, eh, kjer se, ki imajo, ki imajo naprave, v kateri se nahajajo ti plini, eh, potem eh, vas zgolj zavaja, kajti v tem trenutku ne vemo, kje so ti plini, ki potem uhajajo v ozračje. Kar pa zadeva prepoved serviciranja, mislim, da je to smiselno, ampak da mora biti obdobje la, eh, daljše. Tukaj eh, gre morda za opremo, ki še ni zaključila za svojim življenjskim ciklom in zaradi prepovedi eh, serviciranja bi lahko prišlo do skušnjave, da se oprema preneha uporabljati še pred zaključkom življenjskega cikla. Zato mislim, da moramo imeti obdobje postopnega uvajanja prepovedi servisiranja. In s tem lahko zaključim. Najlepša hvala. Kolega. Hvala lepa, kolega, za zanimiv prispevek. Sedaj pa kolega Kellen. Thank you, chairman. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil Baso Eichhautu za njegovo vlogo poročevalca. Svoje delo opravlja z veliko dobre volje. čeprav uh, se včasih preveč eh, prepusti svoji zeleni gorečnosti, uh, ko gre za uvajanje pravil. Ampak to lahko spregledamo. Gre za to, da bi morali poskrbeti za bolj okolju prijazne alternative. E, tukaj gre za nadomestitev fluoriranih toplogrednih plinov. Seveda pa mora biti ta e, premik eh, takšen, da se bomo izognili nepotrebnemu bremenu za gospodarstvo, kar zadeva postopno ukinjanje, eh, glede tega se strinjamo, vendar pa je potrebno poskrbeti za uh, natančno definicijo uh, zmanjšanja uh, uporabe fluoriranih toplogrednih plinov. Mislim, da so začetni cilji nekoliko preveč ambiciozni. Potrebno pa je upoštevati tudi eh, razvoj nove tehnologije. Imamo oziroma vložili smo predlog spremembe na prilogo 5, ki predlaga bolj postopno zmanjšanje uporabe. Kar zadeva prepovedi, prepovedim ne nasprotujemo, če so te eh, potrebne, vendar pa smo zaskrbljeni glede različnih predlogov sprememb, ki želijo precej razširiti eh, področje uporabe. Še prav posebej, kar zadeva SF6. Potem eh, pa je tukaj prepoved servisiranja z. Eh, eh, katero se ne strinjamo, kaj ti menimo, da je potrebno uh, opremo uporabljati, dokler na voljo ne bo smiselnih alternativ. Uh, menimo tudi, da, bi, da je um, časovni okvir do leta 2015 preveč ambiciozen. Mislim, da bi to pomenilo, da bi določeno opremo eh, prenehali uporabljati prej, kot bi bilo to eh, potrebno. Kar eh, zadeva izobraževanje, smo vložili številne predloge na osmi člen podjetja posod po Evropski uniji so si močno prizadevala, da bi um, izpolnila minimalne zahteve komisije na področju izobraževanja in vsaki nadaljni ukrepi bi sedaj pomenili uh, nadaljne breme za uh, podjetje, kar zadeva pristojbino za uporabo kvot ta bi pomenila eh, visoke letne stroške in nejasno je, kako bi ta mehanizem upošteval eh, regionalne razlike. Torej ne moremo podpreti tega dodatnega bremena. Kar pa zadeva delegirane akte, smo zaskrbljeni zaradi prevelike uporabe delegiranih aktov v tem predlogu, še prav posebej Gre tukaj za člen 9, tretjo točko, ko gre za uporabo izjem. Ljubši bi nam bil eh, naš predlog spremembe 211, kjer bi lahko države članice eh, zahtevala izjeme za omejeno eh, časovno obdobje. Mislim, da je to vprašanje, k kateremu se bomo že vrnili, še vrnili v nadaljnih razpravah eh, z eh, poročevalcem in poročevalci v senci. Hvala lepa, gospod. Predsednik, gospod Vis. Rada bi se zahvalila poročevalcu, ki si je že pri prvem sestanku prizadeval, da bi predložil uravnotežen kompromis. Osnutek poročila ima določene, oziroma je že odpravil določene slabosti, ki se pojavljajo v predlogu komisije in mislim, da eh, se bo v nadaljnih eh, pogajanjih eh, situacija še izboljšala. Komisija predlaga postopno ukinjanje, ki pa ne zadostuje. Mislim, da ne moremo dovoliti, da bi florirani toplogredni plini ostali v ozračju zavedno, zato tega potrebujemo jasne prepovedi. Florirane toplogredne pline moramo nadomestiti v prihodnih eh, letih, mm, v določenih sektorjih do leta 2015, v drugih sektorjih do leta 2020, v specifičnih primerjih pa morda še kasneje. Mislim, da je to izvedljivo. Eh, poleg tega pa. Um, bi morali poskrbeti za to, da pride do spremembe v proizvodni in to bo mogoče šele, ko bo to zahtevala Evropska unija. Namreč uh, v, uh, gospodarstvo je pač tako, da se proizvajalci eh, prilagajajo po vpraševanju. Uh, Zato eh, je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno načrtovanje. Prepovedi so lahko učinkovite le, eh, če v njih ni preveč izjem. Če si ogledamo predloge sprememb, lahko vidimo, eh, da obstajajo številni predlogi za izjeme, ki bi lahko razvodenili predloge za prepoved državam članicam bi eh, tako lahko dali možnost, eh, da sprejemajo eh, poljubno število izjem. poudarjam, da bo ta uredba učinkovita le, eh, če bomo uh, poskrbeli, da uh, zamašimo vse uh, luknje, ki bi se lahko skrivale v tem predlogu. V nasprotnem primeru ne bo prišlo do jasnih sprememb na, podreč, na področju boja proti uh, podnebnim spremembam gospod Holger Kramer. Uh, ja, jaz nisem poročevalec v senci, vendar pa sem vesel, da imamo kompromisne predloge sprememb, ki jih bom lahko podprl in ki zagotovo gredo v pravo smer. Eh, rad bi nasproteval poročevalcu, ki je v svojem uvodu dejal, da moramo eh, poskrbeti za to, da bi prišlo do kompenzacije backloadinga za pomočjo te uredbe o fluoriranih toplogradnih plinih. Ne, mislim, da to ni mogoče, ker gre tukaj za tehnični sistem in zato ta primerjava ni smiselna. Zagotovo temu predlogu ne bi smeli slediti. E, in še nekaj pripomp, da ne bom predolg. Kolegi pred menoj so tudi že dejali, da komisija predlaga postopno ukinjanje, e, vendar je ta predlog zelo, zelo ambiciozen. Eh, namreč takšni predpisi pogosto precej stanejo in eh, ta sredstva nam potem primankujejo na drugih področjih. Mislim, da ta predlog komisije ni eh, ravno realističen in da ga moramo s kompromisi vsaj nekoliko spremeniti. Kar zadeva prepovedi, komisija pravzaprav predlaga uničenje predpisano z zakonom, predlaga namreč zamenjavo opreme, ki ne ustreza uh, novim predpisom. Tukaj gre za dvig mejne vrednosti za 5 na 40 ton uh, ekvivalenta CO2. -ja. Mislim, da to ni ravno uresničljiv predlog, uh, predlogi sprememb. Sam, tudi sam sem predla, podal predlog spremembe na to temo. Uh, upam, da bodo vključeni v kompromis, ki ga bomo lahko sprejeli. Vedno obstajajo alternative, vendar pa moramo upoštevati tudi, da je, um, kadar uh, je oprema uh, eh, okolju prijazna uh, eh, večja tudi uh, možnost unetljivosti. In uh, zato moramo biti pozorni tudi pri alternativah, uh, ki so okolju prijazne. Namreč uh, te alternative včasih uh, povečajo uporabo energije. Torej, alternative so nam vedno na voljo, ampak to, kar uh, nam industrija ponuja ni vedno uh, avtomatično sprejemljiva. Zato mislim, da moramo poskrbeti za uh, nekoliko več uravnoteženosti. Enako velja za predhodno polnjenje. To vprašanje si moramo natančno ugledati. Uh, eh, gre namreč za to, kako te zadeve delujejo v praksi. In še zadnja točka. Če eh, bomo imeli predpise za postopno ukinjanje, potem to ne more veljati zgolj za eh, proizvajalce znotraj Evropske unije, ampak morajo to biti eh, predpisi za celoten notranji trg, ki veljajo tudi za naprave, ki prihajajo iz tretjih držav. Najlepša hvala. Hvala lepa, François Crustet hvala lepa. Hvala. Zdi se, da gre za zelo tehnično temo, vendar vseeno tu gre za nekaj, kar ima tako okoljske kot ekonomske vplive. Predlog komisije se mi zdi razumen. Ko beremo poročilo našega poročevalca, vidimo predloge, ki se mi zdijo predvsej nerealistični in ki me tudi skrbijo, kajti gre za predloge, ki bi jih težko izvajali, te, proizvajalci bi jih težko upoštevali. Zato mislim, da moramo dati več časa in več manevrskega prostora industriji. In moramo priznati, da v odločenem obdobju potrebujemo izjeme za konkretna področja. Recimo, ko gre za zdravstveno področje, obstajajo proizvodi, s katerimi rešujemo življenje in v teh napravah so to vrstni plini, recimo razni inhalatorji in podobno. In zdravje je vendarle končni cilj, zato mislim, da moramo upoštevati izjeme. No, tudi drugi so že dejali, da moramo upoštevati specifičnost lokalnega podnebja imamo velike razlike med podnebjem na severu Evrope um, v primerjavi z južno Evropo, tako da moramo to vse upoštevati. Predložila sem več predlogov sprememb, s katerimi bomo omogočili trajnostne alternative, kajti alternative se morajo odzivati na realnost na trgu. In preden prepovemo uporabo tovrstnih plinov, moramo biti prepričani, da imamo res prave alternative. Potem roki. Roki prepovedi morajo biti razumni. Kajti pomembno je, da upoštevamo, kako bo to vplivalo na MSP-je. Iz prepovedi moramo izključiti um, tiste naprave, ki delujejo na zelo nizkih temperaturah. Poleg tega pa moramo tudi upoštevati reciklažo hladilnih naprav. Potem vprašanje usposabljanja oseb, ki imajo stik z žveplami heksafluoridom. Potrebujemo programe za usposabljanje, vendar ne nujno za tiste osebe, ki imajo uh, stikali, ki so uh, hermetično zaprta. Torej, ta stikala vsebujejo žveplo heksafluorid, vendar je ta hermetično zaprt in to je treba upoštevati. Mislim, da bi bilo vse to treba upoštevati. Torej, res moramo oceniti vse alternative, preden nekaj prepovemo. Uh, torej, Toliko nasplošno, hvala. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji gospodu Švarcu. Oziroma gospod Švarc. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sama bi se rada najprej zahvalila poročevalcu za zelo dobro sodelovanje. Eh, ne zgolj z poročevalcem, ampak tudi z poročevalci v senci. Rad da bi se zahvalila tudi eh, za eh, navdušenje pri obravnavi tega dosjeja, kajti to pomeni, da bomo morda lahko delo na tem področju zaključili še letos, kar zadeva postopno ukinjanje. Eh, je res, da smo vključili določen blažilec v ta eh, predlog, kajti proizvajalci morajo imeti dovolj časa, da poskrbijo za alternative eh, za fluorirane toplogredne pline. Kar zadeva pristojbino za uporabo kvot, mislimo, da je to predvsej problematično, še prav posebej, če upoštevamo obseg eh, pristojbin v predlogih sprememb, kajti tukaj ne gre eh, za upravno pristojbino, ampak gre pravzaprav za davek. Eh, imamo postopno ukinjanje in prestopno ukinjanje ter pristojbine ne gredo uh, z roko v roki tukaj bi šlo za uh, davek, ki bi bil uh, precej visok in mislim, da moramo biti pri tem zelo previdni. Poleg tega moramo upoštevati tudi, da uh, bodo stroške te visoke pristojbine nosili končni uporabniki opreme. Torej, mislim, da je treba biti pri tem zelo previden kar zadeva dodatne prepovedi, smo opazili, eh, da obstaja zanimanje za uvedbo več prepovedi, vendar pa je komisija bila mnenja, da eh, postopno ukinjanje zadostuje za to, da pride do premika na alternativne eh, vire. Torej mislimo, da dodatne prepovedi niso potrebne lahko bi zašli v situacijo, kjer eh, bi te prepovedi bile eh, precej pomankljive, eh, prišlo bo do uvedbe številnih izjem in tudi komisija bi se težko dogovorila z deležniki, na katerih področjih pravzaprav uvesti izjeme. In mislim, da je to ta razprava dobra preizkušnja Eh, za razpravo o izjemah, ki jo bomo potem neizogibno morali imeti. Mislim, da to ni tako preprosto vprašanje, kot se zdi na prvi pogled. Prebavec serviciranja. Predvsej zadovoljni smo, da eh, je poročevalec skušal omejiti obseg, tako da bi res eh, zagotovili eh, to prepoved serviciranja le, kjer eh, ne bo prišlo do ustvarjanja dodatnih stroškov in kjer lahko pričakujemo energetsko učinkovitost. Sprašujemo se tudi, ali je prepoved eh, predhodnega polnjenja eh, dobra alternativa postopnemu ukinjanju pri. Eh, V času prijet, sprejetja tega predloga je bila to najboljša alternativa, ki smo jo lahko sprejeli. Seveda pa bomo z veseljem prisluhnili tudi drugim predlogom. Doslej eh, še nismo našli nobene prave alternative. In na zadnje še k razporeditvi stroškov oziroma porazdelitvi stroškov znotraj Evropske unije. Klorirani toplogradni plini se uporabljajo v vseh državah, članicah in pri uh, večini opreme ni prave razlike med uh, severom in jugom. Klimatske naprave se seveda v večji meri uporabljajo na jugu, to pa ne pomeni, da bodo stroški višji na jugu Evropske unije. Kaj ti le, ko kupiš uh, novo upremo, uh, se srečuješ z alternativno ponudbo cene, ki smo jih vključili v našo presojo vpliva, so cene, eh, ki veljajo danes, vendar pa temelijo na zelo omejeni proizvodnji, ne na množični proizvodnji. Torej, morda ne bo eh, nobene razlike v stroških. In naj pomagam gospodu Lajnenu, ki je navedel primer grškega podjetja, Eh, poznamo grško podjetje, ki je leta 2007 eh, prejelo nagrado na sejmu v eh, Hanovru in sicer za proizvod za področja hladilnikov. Torej, imamo podjetja v različnih državah članicah, ki pripravljajo alternative. Najlepša hvala. In s tem bi rad dal besedo še poročevalcu v zaključek, gospod Pazajkot. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci in vsem kolegom uh, za prispevke. Glede večine vprašanj lahko najdemo zadovoljiv kompromis, eh, kot ste videli, vendar pa. gre tukaj eh, za iskanje kompromisa med tistimi, ki želijo eh, prepoved in med tistimi, eh, ki želijo izjeme. Torej, če želimo doseči kompromis, bomo vsi morali nekoliko popustiti. O pristojbinah smo predvsej razpravljali, pripravljamo kompromis na osnovi predlogov sprememb in mislim, da smo dosegli že kar velik napredek in da bo to v pomoč tudi komisiji. Včasih so predstavniki komisije tako zelo evropski, da pozabijo, da imajo v lastnih državah tudi davke in postopno uvaje, uh, ukinjanje. Recimo na Danskem, ampak na to ste najbrž pozabili, zaradi tega, ker ste že predolgo v Bruslu in tudi v vaši državi. To imate. No, ampak včasih nekoliko pozabiš na to, kar se dogaja v lastni državi gospe Grostet, ki je nažalost odšla, bi rad dejal, da eh, lahko razumem zaskrbljenost majhnih in srednje velikih podjetij, ampak naj nam bo jasno, 90 odstotkov eh, klimatskih naprav se proizvaja na kitajskem. Na kitajskem. Torej, to, kar želimo spodbuditi, so inovacije v Evropi. In te prepovedi in uh, načrti postopnega ukinjanja so namenjeni ravno temu. To je uprit eh, majhnim in srednje velikim podjetjem uh, in ne velikim podjetjem, ki uvažajo večino upreme iz Kitajske. Z to uredbo želimo pomagati majhnim in srednje velikim podjetjem. In to ravno z prepovedmi potem pa k Teodorosu, ki je ravno tako odšel, ampak njegov asistent je tukaj. Prepovedi pomagajo tudi eh, pri naslavljanju regionalnih razlik, kajti več eh, prepovedi imamo na področjih, kjer obstajajo alternative. več kvot lahko imamo eh, za tisto opremo, kjer obstajajo regionalne razlike. Torej, prepoved pomaga pri uh, soočanju z eh, regionalnimi razlikami. Torej, poskušamo sestaviti uredbo, ki upošteva regionalne razlike z pristojbinami in tudi z prepovedmi izjeme naj bi bile namenjene tisti opremi, kjer eh, so zares potrebne, kjer obstajajo alternative, pa je potrebno poskrbeti za zamenjavo. Holger, nažalost imamo eh, izpuste floriranih eh, toplogrednih plinov. Želel, si, temu, želel bi si, da temu ne bi bilo tako. In če si ogledamo področje inhalatorjev, to je zelo majhno področje in zaradi tega uh, se na to področje sploh ne nanašamo, kajti s kvotami lahko veliko dosežemo že do leta 2020. Mislim, da sem s tem obravnaval najpomembnejša vprašanja, prepoved serviciranja. O tem je govoril Richard, s tem želimo omejiti obseg, krati pa zagotoviti, da lahko z omejitvijo obsega eh, tudi eh, poskrbimo za to, da si lahko zastavimo eh, časovni, krajši časovni okvir. Torej, prepovedi, določene izjeme, eh, regionalna uravnoteženost, vse to. Eh, je vključeno v moje poročilo, tudi pomoč majhnim in srednje velikim podjetjem. Skušamo poskrbeti za dosledno uredbo in zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, kajti mislim, da nam bo uspelo pripraviti zelo dobro uredbo, za katero nam eh, bo hvaližna komisija, eh, potem pa jo bo obravnaval tudi svet. Ampak eh, najprej pripravimo kompromise in o tem glasujemo maja. Najlepša hvala. Bas Eichhout. Zelo pomembno je sprejemati kompromise in jih tudi predstaviti v okviru plenarnega zasedanja. Glasovanje v odboru bo 19. junija. Potem bo potekala razprava v okviru plenarnega zasedanja, datum pa še ni določen. Zahvaljujem se za to razpravo, sedaj pa bomo nadaljevali z poročilom Sandrin Beli. Okay, thank you. Sandrine Bellier, you have the floor, please. Hvala, gospod predsednik. Dragi kolegi, dva predhodna predloga. Najprej naj vam povem, da imamo napako glede v, obrazlož v obrazložitvi poročila. V angliški različici je napaka torej. Še nekaj. Danes do povdne bomo obravnavala hkrati obe poročili, ki ju pripravljam za Evropski parlament, eh, torej o nagojskem protokolu in o uredbi, ki se nanaša na ratifikacijo nagojskega protokola. Torej, to bomo obravnavala hkrati. Torej, Ne bom veliko govorila o stališču, zato bom rekla, da gre predvsem za to, da se borimo proti izgubi biotske raznovrstnosti. To mora biti ena naših prednostnih, prednostnih nalog v naših političnih agendah, tako na nacionalni kot evropski ravni. Kajti ta izguba je vedno večja in hitrejša. 26 tisoč vrst izgubimo vsako leto in 60 odstotkov ekosistema je bilo uh, degradiranih v zadnjih 50 letih. Smo priča izjemni izgubi ekološke raznovrstnosti in to bo seveda pomenilo veliko socialno, okoljsko in ekonomsko škodo. Torej, narava nam omogoča svoje storitve, omogoča nam kakovo zraka, vode, uh, varno preskrbo s hrano, eh, odkrivanje zdravil in tako naprej. In to bo cena, ki bo pomenila 50 milijard evrov letno. To je 7 odstotkov BDP-ja do leta 2050. Narava nima cene. No, uničevanje narave pa ima svojo ceno. In razumna uporaba tega, kar nam nudi narava, nam omogoča, da bomo lahko od tega imeli vsi korist. Torej moramo znati si deliti in biti solidarni. Biotska raznovrstnost je nekaj, kar nam jamči življenje. In Evropski parlament je pred enim letom sprejel resolucijo s tem v zvezi. To je bilo lani aprila. In torej moramo se boriti za biotsko raznovrstnost. To je pomemben rezervar, rezervar idej, za inovacije in za napredek človeštva. Če nekaj povem še glede nagojskega protokola. Torej, moramo upoštevati svoje mednarodne obveznosti. Zato moramo ratificirati nagojski protokol in sprejeti zakonodajni akt glede dostopa do genskih verov ter poštene in pravične delitvi koristi, ki izhaja iz njihove uporabe. Nagorski protokol je nekaj, pri čemer je Evropska unija zelo sodelovala, zelo smo si prizadevali za sprejetje tega protokola leta 2010 na ravni OZN. Moj kolega Jo Leinen je pozval Evropsko komisijo in države članice, da moramo glede tega govoriti eh, z enim glasom. Torej, to je bilo vse v pomembnem kontekstu obravnave biotskreznovrstnosti. Torej, nagojski protokol je protokol konvencije o biotskreznovrstnosti. In seveda gre za to, kakšno strategijo imamo s tem v zvezi. Evropska unija je že tri leta glavni motor pri pogajanjih o biotski raznovrstnosti. In prihodnje leto bo eh, konferenca pogodbenic v Koreji. Če želimo ohraniti svoje, svojo vodstveno vlogo, potem potrebujemo zakonodajni akt, ki nam omogoča, da ratificiramo nagojski protokol. In onkraj tega moramo biti prisotni, ko se pogajamo. Pomembni so tudi izzivi za Evropo, kajti številni akteri in sektori, sektori so eh, povezani z genskimi veri. Tukaj za živilsko, farmacevsko, kozmetično uh, Uh, industrijo. Poleg tega imamo druge zbirke biotske raznovrstnosti. Torej, pri tem sodelujo tudi številni raziskovalci in moramo zagotoviti dostop do genskih verov. Genski veri pa se večinoma nahajajo v teti državah na jugu. Zato moramo z njimi spodbujati partnerstvo. Uh, ta protokol se zauzema za to, za medsebojno zaupanje in za solidarnost. In mislim, da je to pomembno v okviru krize, s katero se spopadamo. Tu ne gre za konkurenčnost med eh, globalnimi akterjami, kot so nekateri dejali. Ne, gre za to, da spodbujamo vrednote Evropske unije, solidarnost, delitev in spoštovanje človekovih pravic za to gre. In moje predloge gredo vsi v to smer. In tudi, ko predlog komisije se drži uh, vsebine. Uh, eh, eh, uh, Sandrina, ali lahko govorite malce tišje, kajti sicer težko uh, slišimo prevod. Dobro, dobro, se opravičujem. Torej, bom govorila tiše, kot veste. To je uh, tema, ki mi je zelo pri srcu in, in zato uh, sem uporabila toliko energije, da vas res pripričam uh, eh, v, v to, kar želim doseči, torej, da bi dejansko ratificirali ta protokol in imeli čim bolj ambiciozno uredbo. Torej, moji predlogi gredo v smer, da res spoštujemo vrednote Evropske unije gled, na osnovi predloga vse komisije. Ta predlog je tak, da se res drži besedila nagojskega protokola, tako da omogočimo vsem akterjem čim večjo pravno varnost, čim manjše upravno breme in evropsko harmonizacijo v boju proti nelojalni konkurenci. Potrebujemo jasen okvir in moramo zagotoviti to, da dejansko se trajnostno uh, uporabljajo genski veri in to korist čim širše javnosti. Nekaj glede predloga uredbe. Evropska komisija je lani oktobra predlagala predlog uredbe glede dostopa in pravične delitve koristi genskih verov. Ta predlog uredbe izhaja iz tretjega stabra nagojskega protokola, torej glede obveznosti uporabnikov. Predlog uredbe se osredotoča na ta stabr v vseh svojih 17 členih. Eh, člen 4 določa obveznosti, eh, člen 7 govori o nadzoru, člen 9 govori o spoštovanju obveznosti in potem ima tudi člen o sankcijah, če se ta uredba ne izvaja. Torej, to je zelo dobra osnova za to, da imamo nek sistem na evropski ravni, vendar to ni dovolj, kaj ti mislim, da je prezrla ključno vprašanje pravične delitve koristi. Torej, potrebujemo dosledno za to, da zagotovimo preprost, jasen sistem, ki ga lahko vsi akteri izvajajo. Zato predlagam in večina mojih klubov s tem gre v to smer, da se seveda držimo duha in osebine Nagojskega protokola in da so naše spremembe takšne, da se zavzemamo za biotsko raznovrstnost in da imamo jasne mehanizme glede dostopa in delitve koristi. Rada bi čim bolj razjasnila pravni okvir za evropske uporabnike. Na ta način se bomo odzvali na pričakovanja akterjev pomembno je, sledli, je sledljivost uporabnikov v celotni verigi uporabe. Temu sem se posebej posvetila zato, da lahko uporaba genskih virov res vsem koristi državljanom, velikim, malim, srednjim velikim podjetjem, torej vsem moramo tudi spodbujati inovacije, eh, znanstvene raziskave, ne smemo pa pozabiti na tiste, ki so uvodoma bili lasniki oziroma odkud je prihajati genski veri. Naj predstavim svoje predloge. Predlagam, da vključimo cilj ohranjene biotske raznovrstnosti, kot se uh, določa v prvem členu Nagojskega protokola moramo tudi razjasniti določene definicije. In mislim, da jih moramo povzeti iz nagojskega protokola in določene moramo prevzeti tudi iz konvencije o biotski raznovrstnosti, kajti nekatere komisije na novo definirala. Potem predlagam, eh, da imamo eh, koncept skrbne preglednosti vključen v uredbo. Poleg tega pa moramo imeti tudi možnost sankcioniranja, če nekdo ne spoštuje obveznosti. Zato predlagam, da bi dejansko tudi definirali biopiratstvo in da bi tudi imeli kazni in sankcije za biopiratstvo. Poleg tega pa mislim, da bi morali uh, vključiti to vrstna kazniva dejanja v Evropsko uredbo o kazensko pravnem varstvu okolja mislim, da moramo tudi uh, zagotoviti varnost verige uporabnikov. In če imamo nek nov genski ver, potrebujemo novo pogodbo za to vrstni ver, če nimamo neke pogodbe za nek genski ver. Na ta način bi dejansko povečali varnost za uporabnike in na ta način bi tudi omogočili pošteno in pravično litev koristi za genske vere, ne glede na vrsto uporabnika. In potem, če imamo torej, drma, eh, če ne moremo spostaviti neke pogodbe, recimo za zgodovinske genske vere, potem predlagam, da bi koristi od tovrstnih genskih verov prenesli v nek sklad. Sklad bi moral biti tak, kot ga določa nagojski protokol v členu 10. In zato se Evropska unija pravzaprav tudi zelo zauzema tekom pogajanj glede tega protokola. Potem nadzor. Nadzor določa člen 7. Ta je pomemben za sledljivost. Torej, moramo zagotoviti sledli, sledljivost, moramo imeti sistem priglasitev, tako kot tudi odloča nagojski protokol. In tudi to moramo upoštevati pri patentiranju proizvodov, ki vsebujejo genske vere. In torej tudi v takšnih primerih bi potrebovali eh, priglasitev. S tem bi izboljšali spremljanje in tu ne gre za neko dodatno pravno breme. Ne. Uh, S tem bi zmanjšali nadzore iz člena 9 in bi s tem zmanjšali pravno breme tako za države članice, kot tudi za podjetja. Prepričana sem, da bi Evropski parlament lahko izboljšal predlog komisije in pripričana sem, da bomo ratificirali nagojski protokol in s tem imeli res učinkovit mehanizem. Že naprej se je Zahvaljujem vsem, ki bodo sodelovali v razpravi. Hvala poročevalcem v senci. Hvala vsem akterjem, ki bodo še v prihodnosti sodelovali z nami. In upam, da bomo res lahko šli od besed k dejanjem in tako zagotovili ohranitev biotske raznovrstnosti in omogočili trajnostno in pravično uporabo genskih verov. Računam na vašo podporo in bom seveda zelo pozorna glede tega, kar boste predlagali in kaj boste povedali s tem v zvezi. Hvala. Hvala, Sandrin. Hvala tudi za predanost in entuzijazem pri tem pravno gledano zelo zahtevnem vprašanju. Poročevalci v senci niso vsi tu, imamo pa govornike iz vseh skupin. Gospa Ajuzo, ki bo govorila v imenu gospe Gutierrez, izvolite. Hvala, gospod predsednik, da govorim v imenu gospe Gutjes, ki je morala oditi. Najprej čestitke pročevalki za njeno predanost, to je res nekaj, kar lahko občudujemo. Vendar v imenu Gutjeres naj povem, da to poročilo za ratifikacijo nagojskega protokola ni nekaj, s čimer bi nagojski protokol spreminjali in predlog komisije mora biti popolnoma skladen s tem, kar piše v samem protokolu. In predlogi sprememb, gospe poročevalke, pomenijo spremembo protokola. Oddaljuje se od tega protokola in želi razširiti pristojnosti Evropske unije pri upravljanju z genskimi veri, ki niso v pristojnosti držav članic. Torej, recimo, ko gre za mednarodne vode, torej tu je zaširito pristojnosti. In komisiji daje možnost za to vrstno pristojnost in mislim, da je tu predaleč. Nagojski protokol ne govori zgolj o genskih verih, ki so predmet sovrenosti držav članic. Zato mislim, da ne more imeti dlje od tega, kar predvideva protokol. Predlogi poročevalke niso spremljivi ravno zato, ker se s tem oddaljujemo od protokola, ki nam nalaga, kaj moramo narediti. Potem predlog glede sankcij, ki eh, ga podaja poročevalka. Torej, ne vem, če so ti predlogi pravno izvedljivi, kaj ti eh, moramo poštevati pravni okvir, ki obstaja seveda pa potrebujem določene opredelitve, ki nam bodo omogočili pravo izvajanje protokola. Pomembno je imeti seznam genskih verov in nagojski protokol to določa v členu 7. Torej, na ta način lahko izboljšamo nadzor nad genskimi veri. Prav tako moramo razviti možnosti za raziskave glede genskih verov. To tudi predeva protokol. Mislim, da tako parlament kot komisija morate tu narediti uh, to, kar od nju zahteva uh, protokol. Za to pa je seveda potrebno imeti vere, zato je to treba vključiti v proračun. In določene predloge spremenim, gospod Gutierrez, gledo ravno v to smer. Hvala. You, Hvala, gospa Juso. Kliton Arsenis bo spregovoril v imenu Pavla Bloka. Hvala. Da, prebral bom to, kar mi je dal gospod Pok. Ni mogel priti na sestanek. Na to pa mu daš nekaj svojih lašnih komentarjev. Torej, biotska raznovrstnost je pomembna za različne sektorje v Evropski uniji gre za botanične vrtove, za znanost, farmacevsko industrijo, zeleno tehnologijo, živinorejo, kmetijstvo, biotehnologije in tako naprej. Komisija ima, predlaga predlog, ki govori zlasti o tem, kako morajo biti uporabniki, kako se morajo rati uporabniki. Gospod poročevalec v senci se želi zahvaliti za predlog. Um, poročevalke in meni, da mora biti opredelitve takšne v redbi, kot so tiste v nagojskem protokolu. Ehm, podpira to, da je treba povečati pravno jasnost glede dostopa do genskih verov, omenja tudi to, da so tu številni izzivi glede časovne uporabe, recimo glede retroaktivne veljave. To je nekaj nujnega in predlog komisije ne omenja rabe genskih verov, ki so že v lasti Evropski zberk. Predstavnik komisije je dejal, da je nemogoče vse genske vere vključiti in da torej moramo zgodovinske genske vere izključiti gospa Pročovaka predlaga, da vsaka nova oblika rabe, ki še ni bila definirana ob stopu veljavo te uredbe, bi morala pomeniti vzpostavitev nove pogodbe. No, zdi se, da je to zelo ambiciozno, kajti ne moremo napovedati, kakšen bo razvoj eh, tehnologije na tem področju. In moramo biti zelo previdni glede tega. Moramo vedeti, kaj so dejansko koristi od genskih virov in kaj so koristi od eh, razvoja znanosti. In pomembno je, da imamo eh, nadzor nad verigo uporabnikov. Uredba je seznam obveznosti, ki izhaja iz nagojskega protokola. Sveda pa eh, uredba ne more izboljševati ali spreminjati nagorskega protokola, zato moramo res eh, to zelo skrbno proučiti. In še nekaj bi povedal v svojem menu. Podpiram pročovako in ji čestitam za njeno delo. Hvala. Hvala, Kriton, za tvoje osebne komentarje. Sedaj pa bom dal sebi besedo imenu skupine liberalcev in bom nekaj povedal glede tega. Tudi sam bi se zahvalil tako komisiji kot poročevalki za njuno odlično delo. Moramo se zavedati, da je to zadnja faza po desetletjih dela. Neverjetno je, kako veliko časa se je svet pogajal glede tega, kako bi bolje zagotovili dostop in pravično delitev koristi iz genskih verov. In dobro je, da smo mi sedaj tisti, ki sodelujemo pri zadnji fazi tega postopka, vendar to ni enostavna faza, kajti zlasti pravno gledano je to zelo zapletena tema. Zelo pomembno je, da poudarimo glavni cilj, to pa je ohranjanje biotske raznovrstnosti. In res verjamem, da je ta protokol način, da spremljamo biotsko raznovrstnost in to je tudi način, da lahko ohranimo biotsko raznovrstnost sedaj in v prihodnosti. Ne gre zgolj za delitev koristi, gre tudi za dostop. Moramo zagotoviti, da javni organi, univerze, in podjetja imajo dostop do genskih verov, ki jih ima svet. Kajti še veliko zaklade imamo na svetu. Nekaj točk bom omenil, ki jih je tudi izpostavila že poročevalka in poročevalca v senci. Podpiram stališče Sandrin oziroma njen predlog, da bi okrepili eh, skrbni pregled tudi, ko gre za prepovedi, če se želimo boriti proti eh, bio piratstvu, korenček ne bo dovolj. Ne, potrebujemo tudi sankcije in mislim, da moramo torej ravnati enako, kot smo delovali pri uredbi o lesu. Zato res podpiram ta pristop. Potem podpiram tudi uh, predlog. Uh, Eh, preprečevalke, da bi to uredbo vključili tudi v področje porabe direktive o kazensko-pravnem varstvu okolja. In moja vprašanja za komisijo je, kaj menite o tem, da bi torej vključili to uredbo v področje porabe te direktive? Na seznam te direktive nismo vključili veliko novih uredb in zanima me, kaj menite o tem komisija in tudi svet. Najpomembnejše oziroma najtežje vprašanje je retroaktivnost. In moje vprašanje za poročovalka in komisijo je, kako bomo to pravno uredili. Sam bi si želel retroaktivnosti, vendar bi tudi rad imel pravno gotovost, tako za akademski svet, kot tudi za industrijo. Ali je pravno mogoče iti v smer tega, kar predlaga poročevalka? torej, da vzamemo za izhodišče dan, ko je stopila v veljavo konvencija. Potem še nekaj glede retroaktivnosti. Razumem, da večina genskih verov je že v podatkovnih bazah. In torej, če nima nobene eh, retroaktivnosti, alternativne pravne možnosti. Kaj bomo potem storili, kajti toliko genskih verov je že v bazah podatkov. Tako da, če nimamo retroaktivne veljave, potem ni jasno, kako daljž bomo sploh lahko šli z izvajanjem te uredbe. Še eno vprašanje za komisijo in sicer nekaj držav je, celo velikih recimo ZDA, ki niso pogodbenice konvencije o biotski raznovrstnosti. Če neko podjetje, recimo ameriško podjetje, želi dati proizvode na evropski trg, ki vsebujo genske vere, ali potem preverimo, če so za to plačali na pravi način, ali, je, ali prav razumem, torej, da tudi če ZDA niso podpisnice konvencije, mi še vedno lahko, lahko zahtevamo od ameriških podjetij na evropskem trgu. Ali pa bo to sedaj pomenilo neko pravno vrzel tudi za evropska podjetja, ki recimo delujejo v ZDA. In torej, da bo prišlo do nečesa podobnega, kot se dogaja pri recimo eh, izogibanju plačanja davkov. Torej, ali bi lahko prišlo do tega zaradi te situacije, ko recimo ZDA niso pogodbenice te konvencije? Potem imam še eno vprašanje za plačovalko in komisijo Gleda, glede uh, dodatnih preverjanj, ki jih vključuje poročevalka. Patentni uradi, na primer. Slišal sem več uh, zgodb, da bo to pomenilo veliko upravno breme in temu se sedaj želimo izogniti. Tako da me zanima, kaj pravita poročevalka in komisija glede tega še dve točki. Dobil sem veliko zahtev strani podjetij, da naj se jih izključi iz te uredbe. In če začnemo omogočati vrzeli za podjetja, to ne bo prav, to ne bo dober pristop. Že pri organizaciji FAO določeni sektori niso vključeni v področje uporabe te uredbe. In morda lahko tako odgovorim podjetjem, ki želijo, da jih izključimo iz področja uporabe te uredbe. Potem poročevalka predlaga sklad, s katerim bi financirali ohranjanje biotske raznovrstnosti. Ta ideja mi zelo všeč. To je verjetno začasni sklad, kajti protokol že omenja možnost mednarodnega sklada. In zanima me, kakšno je stališče Evropske komisije. To je morda zelo pomembna ideja, da bomo lahko le tako financirali nadaljne ohranjanje biotske raznovrstnosti. Kaj ti ravno to je ena velikih težav pri izgubi biotske raznovrstnosti, da nimamo dovolj sredstev na voljo. Tako da to je morda pravi način za financiranje. Dobro, toliko za zdaj. Sedaj pa dam besedo Ani Rosbach v imenu ECR. Izvolite. Tak for formand. Jeg vil starte med at sige tusind tak. Voilà. Hvala gospe poročevalki za njeno predano in entuzijastično delo. Zelo sem vesela, da smo imeli tudi seminar s tem v zvezi hvala za vse te materijale, ki ste nam jih predložili. Videli smo več lingvističnih različic, vendar je prišlo odločnih razhajanj, tako da nismo mogli vsega um, torej, razumeti. Torej, uh, mislim, da bi bilo lažje, če bi vsi dobili Eh, prevodil svoje jezike pravočasno. Jaz sem šele včeraj dobila obrazložitev v svoji materinščini. Torej, toliko o tem. Mislim, da bi morali um, obravnavo preložiti, zato da bi vsi imeli dovolj časa, zato da bi res lahko zadeve temeljito prebrali. Torej, v, v pripravo poročila je bilo vloženega veliko dela in seveda mi podpiramo nagojski protokol. Vendar pa nam ni še všeč predloge komisije, ki gredo onkraj določb nagojskega protokola. Recimo, komisija želi razširiti opredelitev od tega, kaj so genski veri, glede na to, kar, uh, kako to določa konvencija OZN. In seveda ni nujno, da vse protokole samodejno izvajamo na ravni EU. Um, seveda je vprašanje tudi subsidijarnosti in moramo uh, podariti, da dostop do genskih verov mora ostati v rokah držav članic. Za nas so tradicionalna Eh, znanja nekaj, kar mora ostati v roka držav članic. Predlog komisije, pa tudi poročilo gospe Belje. So eh, to predlaga nekoliko drugače, vendar mislim, da moramo upoštevati subsidijarnost. V državah članicah že imamo genske vere in države članice morajo same povedati, kako želijo uporabljati genske vere, ne pa da to urejamo na ravni EU. Bila sem v Braziliji in tudi drugot. In ko smo se pogovarjali o tej zakonodaji, so vsi rekli, da dejansko gre za to, da vse genske vere lahko uporabljamo na različne načine. In mislim, da ne moremo na svetovni ravni ali na evropski ravni urejati vsega. Potem, kaj zadeva nadzor? Raje bi videli, da se spreme predlog komisije, ne pa predlog poročevalke. Predlog komisije je res učinkovit. Številni predlogi poročevalke so takšni, da bodo morda imeli nasploten učinek. In bojimo se, da določena podjetja se bodo preprosto preselila iz evropskega teritorija in mislim, da to ni naš cilj. Torej, na ta način se le preselijo težave iz enega kraja na drugega. Torej, sicer naj je počelo všeč, vendar sem želela spostaviti določene zadeve. Torej, toliko imenu moje skupine. Sedaj pa bi nekaj povedala osebno, kakšno je moje stališče. Imamo tisoče in tisoče vrst, ki vsako leto izginejo. Torej, čas je, da to uredimo. Potem prebivalstva je vedno več na svetu. In to pomeni, da bomo prisiljeni imeti vedno več površin za proizvodnjo hrane. Kako bomo to sedaj uredili? To je vprašanje, to ni enostavno. Vendar to je težava, s katero se moramo spopasti. Sicer bo uh, trpela biotska raznovrstnost in s tem se strinjam, glede tega se strinjam s plačevalko. Um, Hvala lepa, gospa Rosbach. A nikogar več nimam na seznamu govornikov. Če nima nihče nič proti, potem bi dal besedo predstavniku Evropske komisije, gospod Stilstra, se to res? Izvolite. Hvala lepa, hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, da vam lahko danes podamo naše mnenje o tem dosjeju. Hvala lepa za vaša vprašanja besedo bom po svojem prispevku dal kar svojim kolegom, ki imajo odgovore na vaše vprašanje. Zahvaljujem se tudi poročevalki, ki je pravilno orisala kontekst, v katerem delamo pri izgubi biotske raznolikosti. Mislim, da je dobro, da ste vi in predsedujoči poudarila dejstvo, da delamo na področju, o katerem pogosto govorimo. Tukaj gre za ovrednotenje ekosistemov in pa za celotno eh, gospodarsko razsežnost eh, politike. S tem predlogom eh, utiramo pot in oziroma smo dosegli precejšen napredek, kajti za nami so leta mednarodnih pogajanj in sedaj smo končno dosegli točko, ko imamo pred seboj zakonodajo. In pred nami je samo še izvajanje zakonodaje. In seveda je pomembno, da v osnutku zakonodaje razmislimo o tem, kako bi lahko kar najbolje zajamčili pravilno izvajanje, potem, ko bomo sprejeli ta zakonodajni predlog. Uredba prinaša usklejena pravila za uporabnike genetskih virov v Evropski uniji in pa zagotavlja tudi pravična delitev v koristi med različnimi državami. Imeli smo obširna posvetovanja s deležniki. Izdelali smo tudi temeljito analizo vpliva in razpravljali smo o številnih opcijah. Ta predlog je kompromis za ponudnike in uporabnike. In predlog tudi ščiti uh, Eh, ponudnike eh, pri eh, ponudbi virov. Ščiti pa tudi podjetja, ko gre za dostop do virov, predstavlja pa, prenaša pa tudi pravno varnost. To pa je nujno za ulaganje in pa za raziskave in razvoj, ki temelji na genetskih virih pravila skladnosti bodo ščitila pravice ponudnikov in to bo tudi spodbuda za to, da bomo dosegli pravično delitev koristi. Mislimo, da je naš predlog in sedaj imamo v mislih razprave z deležniki in pa analizo vplivov. Torej mislimo, da je naš eh, predlog najbolj učinkovit način, kako bi lahko dosegli eh, sistem eh, pravične delitve koristi skladen za nagovskim protokolom. Uporabniki oziroma zagotavljamo sistem nadzora To je sistem, ki ga imamo tudi eh, na področju pravil za les. Eh, tam smo tudi črpali na vdih. Sistem vnaša tudi pravno varnost in pa spodbude za uporabnike, eh, ki opravljajo raziskave. Vire je treba pridobiti v skladu s pravili za pravično delitev koristi. Nadzor bo zahteval, da se bodo uporabniki zavedali pravic in pa obveznosti v zvezi z viri, ki jih uporabljajo. Informacije bo treba zagotavljati tekom velike uporabnikov. Poskušamo, kar se da, zmanjšati obremenitev za uporabnike. Seveda pa. je treba prožnost sistema nadzora zagovoriti tudi za določenimi um, varovalkami, kajti treba je preverjati tudi spoštovanje pravil. Imamo sistem uh, točk preverjanja in uporabniki morajo povedati, kako zagotavljajo nadzor in pa kako uh, se zagotavlja to, uh, da države opravljajo preverjanje skladnosti. Vsa ta pravila smo razvili na takšen način, da je breme v verigi uporabnikov pošteno razporajeno. Pri tem upoštevamo potrebe majhnih in srednjevelikih eh, podjetij in pa strokovnjakov oziroma raziskovalcev. Eh, poskušamo tudi razbremeniti javno upravo in sicer s določenimi predlogi, eh, kjer eh, priznavamo tudi najboljšo prakso. Sedaj pa bi dal besedo kolegom, ki bodo bolje lahko odgovorili na vaše vprašanje. Hvala lepa. Odgovoril bom na nekatera specifična vprašanja, ki ste jih zastavili in pa na eh, nekatere predloge sprememb poročevalke. Najprej, kar se tiče področja uporabe. Ta pokriva genetske vire in pa tradicionalno znanje, ki je na razpolago potem, odkar eh, protokol velja. To je realistična rešitev in eh, ta rešitev je skladna sa protokolom. Ta eh, rešitev pa prinaša tudi pravno varnost za uporabnike, tako da lahko uporabljajo genetske vire. Prej ste vprašali, ali je pravno možno, da se zagotavlja eh, retroaktivnost. Seveda se lahko kasneje odločimo, do kakšne mere bi radi to zagotovili. Naš predlog je sledeč. Retroaktivnost ne pomaga. Kaj se dogaja sedaj z genetskimi viri, ki že obstajajo v Evropi, v zbirkah ali pa genetski viri, za katere je nemogoče uh, zagotoviti jamstva, kot pravi nagorski protokol. V okviru CBD-ja sedaj poteka razprava o tem, kako obravnavati specifično te genetske vire. Nagojski protokol prinaša odgovor na to vprašanje. To je eh, razprava prihodnosti, kajti ko bo to obveljalo, se bodo morale stranke, eh, strani podpisnice dogovoriti o globalnem večstranskem dogovoru. Komisija predlaga, da ne čakamo te globalne rešitve in pa da ustvarimo evropski večstranski mehanizem. Mislimo, da je bolje, da počakamo, počakamo na globalni dogovor, in da se ne umešujemo v tekoča dogajanja. Sedaj pa, kar se tiče nadzora in pa prepovedi eh, biopiratstva. Naš predlog se ne ukvarja z pravili eh, dostopa. To je že povedal moj kolega. Mi se ukvarjamo samo s pravili za uporabnike, kajti mi nismo pristojni za pravila za dostop. Eh, mi nimamo eh, pristojnosti za genetske vire držav članic. Evropska unija bo posegala, če bo v prihodnje menila, da je to potrebno, ampak ne sedaj, sedaj se mi ukvarjamo sa, samo s skladnostjo za a, eh, uporabnike. Zato smo se odločili, potem ko smo preučili vse druge a, a, možnosti. Sedaj imamo obveznost uporabnikov in pa držav, da preverjajo in kaznujajo. E, imamo skladnost členov 4 in 7 na eni strani in 9 in 11 na drugi strani. To je sedaj stroškovno učinkovito in to je v interesu držav ponudnic. Ne mislimo, da lahko stvari izboljšamo, če uvajamo prepoved v kombinaciji z sistemom nadzora prepovedi lahko preprečijo spodbude. Zato, da bi sprejeli prepoved, potrebujemo mednarodne opredelitve tega, kaj je nezakonito in kaj je biopiratstvo. In te stvari sedaj mednarodno niso opredeljene. Naj se nanašam na mnenje odbora za pravne zadeve Evropskega parlamenta iz januarja 2013, ko je parlament izglasoval resolucijo o genetskih virih in pa zmanjšanju revščine. Odbor je dejal, da je treba najprej pojasniti in konsolidirati opredelitve. Sedaj pa, kar se tiče a, nadzornih točk, točk preverjanja. Ena točka je na začetku verige uporabnikov takrat, ko uporabnik začne. Druga točka je ob koncu verige uporabnikov, ko oseba uspešno da eh, proizvod na trg. Te točke preverjanja so povezane tudi z eh, obveznostjo države, da preverjajo in pa kaznujejo. In po našem mnenju je to dovolj. Kajti, kajti ne preverja se samo to, kar ste eh, razglasili. Po našem mnenju lahko država eh, preverja na vsaki, vsakem trenutku verige uporabnikov. In po našem mnenju je sistem v redu. Seveda se lahko zakonodajalec odloči drugače, kajti to je stvar razprave. Sedaj pa uh, nekaj besed o uh, virih, ki so zune pristojnosti držav članic. Nagojski protokol in pa CBD se nanašata samo na genetske vire pod pristojnostjo držav članic. Ko pa gre za genetske vire na odprtem morju, eh, to, tega države članice ne pokrivajo. Ta hip teče razprava o tem, da bi uvedli izvedbeni sporazum Arhoške konvencije, ki se bo ukvarjal z um, morskimi zaščitnimi območji na odprtem morju in pa ki, bo, ukvarjal, ki bo pokrival tudi genetske vire, ki izhajajo iz teh območij. Omenili ste tudi sledeče. Kaj se zgodi z državnim podjetjem, ki drža, države, ki ni podpisnica, če to podjetje deluje v Evropi? Evropska pravila bodo pokrivala to podjetje, če tudi podjetje prihaja naprimer iz ZDA, ki ni uh, podpisnica um, konvencije oziroma okvirnega sporazuma in pa nagojskega sporazuma. Potem pa še kaj ne bi bilo izključeno iz področja uporabe. Nekateri zahtevajo izjeme. Mi mislimo, da nagojski protokol ne nudi možnosti za um, izjeme. Edini izjeme iz nagojskega protokola so tiste, ki so v 41. členu. Tukaj je rečeno sledeče. Če obstaja specializirani mednarodni instrument, ki se ukvarja z ABS-om, potem to velja in ne nagojski protokol. In edina stvar tukaj je mednarodni sporazum o živilih in pa kmetijstvu in ta se nanaša na določene rastline in za te velja specifični sistem. Potem pa je tu še en mednarodni sporazum, ki je bil izpogajan po nagojskem protokolu 2011, je sledeč sporazum ki se ukvarja z vplivom virusov Nekdo je omenil subsidijarnost in pa pravila dostopa, ki so rezervirana za države. Vprašanje subsidijarnosti smo uh, temeljito obdelali v presvoju vpliva in pogovarjali smo se tudi s nekaterimi poslanci oziroma parlamenti, ki so nas prosili za naše mnenje. Uh, eh, uveli smo Eh, pravila za uporabnike. In tukaj velja eh, načelo subsidijarnosti, kar pa se tiče tradicionalnega znanja. Seveda tudi to ostaja v suverenosti držav. S tradicionalnim znanjem se ukvarjamo eh, v našem predlogu samo iz vidika skladnosti uporabnikov in ko gre za genetski material, ki prihaja iz tretjih držav. Upam, da sem odgovoril na vsa vprašanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Rada bi odgovorila na vprašanje v zvezi z eh, kazenskim pravom. Odgovor bi bil sledeč. Prvič. Komisija je proti vključitve opredelitve biopiratstva. Torej, če smo proti prepoved, proti prepovedi biopiratstva, potem ne eh, potrebujemo spremembe direktive. In kar se tiče drugega vidika, ne povem sledeče. Nismo še zaključili z našim notranjim posvetovanjem po prvi oceni menimo, da bi, bil, da bi to pri, eh, prineslo uh, konflikt z 11. členom uh, zakonodaje. Tukaj gre za obveznosti držav članic, ki morajo uvesti kazni, ki veljajo pri kršitvah. Potem pa sta tukaj še člena 4 in 7. Če bi člen 4 vseboval prepoved piratstva, bi bilo to že pokrito. Torej lahko bi prišlo do konflikta s eh, kazni, kaznimi, ki, jih, ki so jih države članice prenesle v nacionalno zakonodajo z direktivo. In kar je še pomembnejše, splošni, splošna odločitev je bila, da bi spremenili direktivo v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa a, eh, predstavnikom Evropske komisije. Sedaj pa bi radal besedo poročevalki za njene sklepne pripombe prosim pa vas, da uh, vključite uh, tudi uh, ratifikacijo protokola, tako da se bomo lahko tako lotili naslednje točke na dnevnem redu. Merci. Hvala, gospod predsednik, da zaključila bom uh, s to temo, pa spregovorila bom tudi o sami ratifikaciji Nagojskega protokola. V tej fazi se zahvaljujem svojim kolegom, poročevalcem v senci, za njihove pripombe. Seveda bomo imeli še nekaj razprav s tem v zvezi v prihodnih tednih. Rada bi se odzvala na hitro, vendar vseeno mislim, da se moram odzvati na to, kar smo slišali najprej vprašanje glede okrepitve sistema nadzora. Torej, da bi imeli še sistem sankcij in da bi imeli jasne prepovedi. Tu sem se navdihovala iz eh, direktive o prepovedi nezakonitega voza lesa, pa tudi iz definicij kršitev, ko gre za nezakonit ribolov. Tu nisem nič novega dodala obstoječi definicijam. In pragmatično gledano, vemo, moramo seveda začeti z. z načelom zaupanja. No, mehanizem mora biti koristen in bo dober za vse uporabnike genskih verov na evropskem ozemlju. Vendar, vemo, kaj še človeška narava. Sveda, podjetja imajo dobre namene, vendar morda ne vse. Morda bo kakšno podjetje želelo kršiti pravila. In seveda potem to ne bo pravično do tistih, ki se bodo držali pravil. Tu imamo v mislih tudi akademski svet, druga podjetja in tako naprej. Torej potrebujemo neke odvračilne ukrepe za to, da bodo vsi na isti ravni. To je cilj tega, kar sem predlagala. Zato predlagam sistem sankcij in tudi kazenskih sankcij. Potem glede opredelitve biopiratstva. Zdi se mi, in o tem sem se veliko pogovarjala z številnimi akterji, in ekonomski akteri pravijo, da so žrtve zaradi govorico o biopiratstvu in da bi morda lahko izkoristili eh, mehanizem sankcij, ki že obstaja. Vendar moramo tem praksam dati neko ime, in te prakse se že kaznujejo, vendar niso tako definirane na ta način. Biopiratstvo ne zadeva le dostopa, ne gre le za dostop. Gre tudi za eh, krivico, ki jo povzroča, saj nekateri imajo dobiček od tega. In predlog uredbe je ravno to, da uh, delimo prednosti in koristi genskih verov. In zato se mi zdi smiselno imeti definicijo o biopiratstvu. O tem obstaja tudi razprava na mednarodni ravni. In mislim, da bi bilo nenavadno, da parlament, zakonodajalec, ne more definirati nekih jasnih pravil, da ne moremo definirati pravnega okvira, samo zato, ker nimamo uh, nekega mednarodnega prava, ki že obstaja na to temo. Ne, mislim, da mi lahko damo definicijo biopiratstva in potem se lahko tem pogovarjamo tudi na mednarodni ravni in damo nek mednarodni zakonodajni okvir. Torej, mi v Evropski uniji smo voditelji na področju biotske raznovrstnosti imamo primerno legitimnost na svetovni ravni in morda lahko to izkoristimo, lahko zato tudi definiramo biopiratstvo. To bo zgolj še okrepilo našo željo za boj proti tovrstnim praksam. Potem glede novih nadzornih točk. Zamislila sem si to, da sedaj imamo dve točke nadzora, torej začetek uporabe in danje na trg. Mm, zdelo bi se mi zanimivo, če bi imeli še eh, priglasitev. Poleg tega mislim, da potrebujemo nadzor v fazi raziskav, to pa zato, da se izognemo temu, da sploh ne bi vedeli, k, uh, za kakšne genske vere gre. Torej, neko podjetje morda leta in leta raziskuje nek uh, Eh, nek genski vir in šele potem, ko eh, zaprosi za začetek uporabe in zdanje na trg, ugotovi, da nima pravice od tega. Tako da mislim, da bi morali imeti še nadzorno točko v fazi raziskav. S tem bi povečali pravno varnost za vse, torej za uporabnike. In tu ne gre za dodatno upravno breme, ne. Eh, mislim, da bi bilo pravo breme to, če tega ne bi bilo če imamo priglasitve že v najzgodnejši fazi, bomo olajšali nadaljne uh, točke nadzora. In s tem bomo olajšali spremljanje in tudi olajšali delo za podjetja. S tem bomo torej olajšali celoten sistem. Sandrin? Ali lahko prosim zaključite pravi predsednik, ker imam še tri govornike. Še ena zelo pomena točka. Retroaktivnost. Predlogi v uredbi niso taki, da bi dejansko vključevali retroaktivnost. Gre za to, da eh, zahtevamo novo pogodbo, ko pride do spremembe uporabe. Kaj to pomeni? danes imamo nek genski vir, ki je že bil pridobljen in ki se ga uporablja v raziskavah. In nišče ne pravi, da je ta genski vir predmet neke pogodbe. Vendar, če ta genski vir, ki je danes zgolj predmet raziskave, uporabimo v nekem proizvodu, ki je na trgu, potem moramo eh, to priglasiti, kajti gre za novo porabo in to predvideva tudi nagojski protokol. Torej, nova uporaba istega genskega vera je področje uporabe nagojskega protokola in tu ne gre za retroaktivno uporabo. Torej, mislim, da bomo o tem še veliko govorili, zato ne morem sedaj odgovoriti na vsa vprašanja, eh, vendar se veselim nadaljnih razprav. In še nekaj glede naslednje točke na njenem redu, glede ratifikacije nagojskega protokola strani parlamenta. No, ta ratifikacija je povezana s prejetjem uredbe o kateri smo se sedaj pravkar pogovarjali in pozivam vse poslance, da bi ratificirali soglasno ta protokol, ki so ga podpisale vse države članice razen dveh, ratificiralo pa ga je 16 držav, tudi Indija, Mehika. In zato mislim, da je res pomembno, da ratificiramo ta protokol tudi sami eh, ste povedali, da ZDA niso pogodbenice CBD-ja, no, vendar pa mislim, da bo nagojski protokol dal eh, nam konkurenčno prednost in to na svetovni ravni. S tem bomo okrepili Evropsko, Evropsko unijo in evropska podjetja. Kaj ti? S tem bomo razvili uh, z drugimi državami, s partnerji pravo zaupanje in s tem bomo tudi olajšali trajnostno rabo genskih verov. In torej to bo izboljšalo naše sodelovanje s temi državami. Um. Hvala lepa, gospa Melije. Rok za predloge sprememb je 24. maj. 19. in 20. Eh, junija bomo obravnavali predloge sprememb in 10. ali 11. julija bo potekalo glasovanje v odboru. Glasovali bomo tudi o ratifikaciji v odboru 10. ali pa 11. julija tega leta. Sedaj pa lahko nadaljujemo za naslednjo točko na dnevnem redu. To je ustno vprašanje za Evropsko komisijo in sicer gre tukaj za presajalne teste za novorojenčke za odkrivanje redkih bolezni. Ali damo takoj besedo Evropski komisiji ali pa želite še kaj pripomniti? Gospod Ulmot, hvala lepa. Frederik Ries nas je morala zapustiti, ona je sopodpisnica tega ustnega vprašanja, sama pa mora biti čez 10 minut, kar je škoda, kajti vemo, da Evropska unija odigra pomembno vlogo pri obravnavi redkih bolezni. Začela sem se zanimati za to temo pred dvemi leti, ko sem začela delati na a, a, težke kombinirani imunodeficijenci. Skit, to je redka bolezen dojenčki se eh, rodijo in nimajo delojočega imunskega sistema. Če tega ne diagnosticiramo, potem bo dojenček zelo verjetno umrl do prvega leta svojega življenja. In če zamudite pri a, eh, diagnozi, potem bo zdravljenje toliko dražje. Ampak dejstvo je, da to bolezen lahko zdravite za gensko terapijo ali pa s transplantacijo in otrok je potem lahko um, zdrav lahko pa upravljamo tudi krvne teste in tako se tudi bolezen eh, ugotovi pri novorojenčkih. Bolezen je sicer eh, zelo redka, ampak stroški zdravljenja so zelo visoki, tako da je eh, to zgodne odkrivanje eh, zelo stroškovno učinkovito, kajti to na dojenčka stane manj kot 4 evre. Številne družine so bile prizadete zaradi te bolezni v Združenem kraljestvu in prejela sem tudi pisma mater, ki so žalostno izgubile eh, otroka zaradi te žalostne bolezni. In grozljivo je, da se ta tragedija še nadaljuje, čeprav imamo orodje, zato da bi preprečili nadaljne smrti. 20 eh, držav v ZDA opravlja eh, presajalne teste. V Evropski uniji pa imamo nekaj pilotnih eh, schemov, nekaj regij, kjer se te presajalne testi izvajajo. V Združenem kraljestvu imamo odbor za presajalne teste in ta sedaj pregleduje to vprašanje zahvaljujoč odličnemu delu profesorja Gaspar, Gaspara v pediatrični kliniki. Seveda so države članice pristojne za zdravstvene sisteme, ampak ker je to redka bolezen, lahko Evropska unija odigra vodilno vlogo in priporoči presajalne teste in zagotovi tudi strokovno znanje za to. Svet je priznal to leta 2009 in komisija je opredelila a, presajalne teste novorojenčkov kot prioriteto in povedali so nam, da bo Evropska komisija pripravila nekaj do sedaj, ampak od komisije potem nismo nič več slišali. Skit je primer redkih bolezni um, ki jih lahko ugotovimo ob rojstvu in jih dejansko ozdravimo. Zakaj tega ne počnemo? In morda bi lahko raziskali tudi druge možnosti. Zanima me torej eh, mnenje Evropske komisije v zvezi s tem. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Wilmot. Eh, preden eh, dobimo odgovor komisije, bi dal besedo gospe Okuni v imenu Evropske ljudske stranke. Hvala, gospod predsednik, dragi kolegi. Miroslav. Mikolašek danes ni z nami in me je prosil, da v njegovem imenu povem nekaj uh, glede uh, te točke. Ela se podpira idejo, uh, ki jo je predstavila kolegica Vilmot. Mislim, da se moramo, se moramo prizadevati za preventivo, za raziskave na področju otroške bolezni. To je pomemben element in to je seveda nekaj, kar ELS lahko le podpre. Hvala. Um, and... Hvala lepa. Gospa Parvanova za Alde, če bo morda prenehala telefonirati. Beseda je vaša če boste kratki, potem uh, lahko gospod Vilmo se še prisluhne odgovoru komisije. Okay, well, in, in no, v tem primeru pa bomo dali besedo kar predstavniku komisije. Predstavnikov komisije. Gospod Rajc, izvolite. Presajalni testi novorojenčkov so opredeljeni kot eh, vrsta testov in pregledov za eh, novorojenčke hitro po rojstvu, zato da ugotovimo zdravstvene motnje. To je na razpolago v vseh državah članicah. To da število bolezni, ki se presajajo, je e, od 1 do 29. Komisija je priporočila, da države članice zberajo strokovno znanje o redkih eh, boleznih in da zberajo strokovno znanje za to, da bi podprli izdelavo diagnostičnih testov in pa smernic eh, pri eh, testih in sicer v okviru nacionalnih pristojnosti. Da bi olajšali ta proces, je komisija dala naročilo za ovrednotenje praks presejalnih testov za redke bolezni. Dobili smo poročilo o praksah in pa dokument eh, strokovnjakov. In ustanovljeno je bilo tudi omrežje Evropske unije eh, za presejalne teste o brojstvu. Eh, takšni testi so del javnega zdravja v Evropski uniji in merila, ki se uporabljajo, vključujajo tudi gospodarske vidike in pa poročila strokovnjakov. E, torej, pregleduje se od 1 do 29 bolezni in to nima vpliva na BDP. Vse te bolezni so redke in pa nadzor se ne nanaša na postopek težka kombinirana imunodeficijenca, se ta hip ne izvaja v nobeni od držav članic Evropske unije. ZDA e so pred kratkim to začele izvajati in sicer od primera do primera. V Evropski uniji pa eh, takšnih eh, testov ne dela nobe, izvaja nobena Evropska unija. Takšno je stanje do sedaj. In eh, Eh, sedaj imamo podlago za eh, delo na tem področju. Splošno mnenje predstavnikov držav članic je, da eh, presajalni test o brojstvu je v prvi vrsti v nacionalni odgovornosti. Da pa bi bilo dobro oziroma spodbujati izmenjavo mnenja na evropski ravni, ampak da bi to potekalo na prostovoljni ravni. To pomeni, da bi imeli instrumente, s katerimi bi lahko ugotovili, ali je iz zdravstvenega vidika eh, presajalni test eh, dober ali ne. Ni zaenkrat konsensa na evropski ravni, ali bi nadaljevali s tem delom ali ne. Odbor bo junija predstavil svoje mnenje v odboru. Torej, takšen je položaj ta hip. Hvala lepa. Hvala lepa za vaš odgovor preden dam besedo gospe Wilmot, se opravičujem gospodu Bokrosu, kajti nisem opazil, da se je javil k besedi. Če boste kratki, prosim, potem uh, vam bom hvaležen. Hvala lepa. Spregovoril bom v imenu Ane Rozbah, ki nas je morala zapustiti. Uh, Ona je želela podati nekaj komentarjev, eh, preden eh, bi podala svoje mnenje komisija. Ko govorimo o redkih boleznih, ima občutek, da je velik problem ta, da nimamo eh, skupne opredelitve, kaj je to redka bolezen. Ne na mednarodni ravni, ne na ravni Evropske unije nimamo skupne opredelitve. Na ravni EU Eh, je, se razume, da je to bolezen, eh, ki prizadene manj kot enega na 2000 ljudi na Danskem, naprimer, pa je to eh, en človek na 5000. Torej, kar je redka bolezen v eni državi članici, še ni redka bolezen v drugi državi članici. In vprašanje je, kaj komisija meni v zvezi s tem stanjem izvedika odgovornosti. Leta 2008 je komisija izdala sporočilo o eh, redkih boleznih in je spodbujala eh, sodelovanje na področju presajalnih testov in dajala je, da so presajalni testi eh, prednostna naloga. Leta 2009 je svet izdal priporočilo za ukrepanje na tem področju in je podprl izvoj evropskih smernic o diagnostičnih testih in pa o presajalnih testih. Potem eh, smo dobili še eh, pobudo Evropske komisije iz leta 2012 in sedaj eh, bi bilo dobro, če bi nas Evropska komisija obvestila o napredku na tem področju. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Wilmot za sklepne pripombe ali pa še za kakšno vprašanje komisiji. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo sem razočarana nad odgovorom komisije. Ni res, da se ti testi ne izvajajo nikjer v Evropski uniji, kajti obstajajo regije, kjer jih izvajajo. Ehm, Naprimer, nekater, v nekaterih regijah v Nemčiji jih izvajajo. Kar pa se tiče te specifične bolezni, otroci umrajo, če bolezni ne diagnosticirajo. Torej, številni starši so mi pisali o smrti svojih otrok. Včasih eh, teh bolezni enostavno ne diagnosticirajo, ampak najbolj žalostno je to, da bi ti otroci lahko preživeli, če bi postavili diagnozo zelo zgodaj. To vem, da je vprašanje nacionalnih zdravstvenih sistemov, ampak gotovo moramo mi izdati smernice, o izvajanju teh testov. In če to reši eno življenje, potem je to dovoljšnji razlog, za, da to storimo. Hvala lepa, gospa Wilmot. Da bi se izognili eh, ponavljanju o razpravi, mislim, da ne bi dali znova besede Evropski komisiji. Kajti komisija se je odzvala tudi že na komentarje z druge runde. Če nimate nič proti, potem bi se bi nadaljevali z naslednjim ustnim vprašanjem. To je vprašanje eh, gospoda Taylorja in pa gospe Parvanove o ukrepih Evropske unije, o, o podpori eh, boju držav članic eh, proti težavam povezanim z alkoholom. Gospa Parvanova, bi želeli besedo pred odgovorom komisije? Izvolite. <laughs> Ja, zdaj sem pa res na vrsti. Hvala lepa alkohol še naprej predstavlja eno izmed največjih tveganj za razvoj kroničnih bolezni in sicer za razvoj kar 60 eh, kroničnih bolezni. Eh, trend je v Evropski uniji zelo eh, zaskrbljujoč. Evropa ima najvišji delež uživanja alkohola na svetu, 12,5 eh, litra na prebivalca, eh, kar je dvakrat toliko kot druge na svetu. Popijemo torej veliko alkohola. To negativno vpliva na življenje eh, posameznikov, njihovih družin, pa tudi na družbo, kajti pride do zmanjšanja produktivnosti, do terorizma in tako naprej. Potrebno je torej eh, znižati uživanje alkohola, da bi zmanjšali tudi tveganja povezana z tem. Eh, cilji so bili le deloma doseženi in se ne nanašajo eh, na vse probleme, ki so povezani z uživanjem alkohola. Sem spada tudi stigmatizacija in pomoč alkoholikom. Eh, Evropska komisija se je odločila, da ne bo pregledala strategije o uživanju alkohola. Zanima me, ali je pripravljena spremeniti mnenje. Eh, potem pa je tukaj še mnenje Svetovne trgovinske organizacije, da je alkoholizem kronična bolezen sama po sebi. Kako se namerava komisija soočiti z tveganji, ki so povezani z uživanjem alkohola, kako namerava nasloviti povezavo z kroničnimi boleznimi, uh, uživanje alkohola na delovnem mestu uh, in uh, tako naprej. Kaj pa povezava uh, z drugimi področji, kot recimo uh, z uživanjem uh, tobaka? kako se to nanaša tudi na strategijo Evropske unije na področju označevanja. Tukaj se je potrebno ukvarjati tudi z vprašanjem oglaševanja alkohola v medijih. Generalni direktorat Sanko izvaja številne eh, kampanje za boj proti alkoholizmu. Zanima eh, nas, eh, ali namerava komisija eh, poskrbeti za podobno kampanjo, ki se bo sredotočila na škodljive posledice alkoholizma. Potrebno se je osredotočiti tudi na gospodarske posledice in sicer zaradi moten, zaradi uživanja alkohola um, ki vplivajo tako na delovno aktivnost uh, na delovnem mestu. Potem pa je tukaj še dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe. Eh, podatki o uživanju alkohola so zaskrbljujoči, zato alkoholizem predstavlja veliko breme za posameznika in za družbo. Motnje povezane z alkoholizmom uh, Eh, pa uh, niso dovolj dobro obravnavane. Le 15 odstotkov ljudi, uh, ki ima takšne motnje, je tudi ustrezno diagnosticiranih uh, in še manj uh, jih prejema tudi ustrezno zdravljenje. Potrebno je torej zagotoviti ustrezno podporo uh, ljudem, ki uživajo alkohol v prekomerni meri in uh, tudi njihovim družinam. Um, in še Rebeka Taylor, pa Karl Schlitter in gospod Peterle, prosim, da se omojite v vaših prispevkih, tako da bo komisija lahko tudi odgovorila na vaše vprašanje. Gospa Taylor, čisto kratka bom podprla bom to, kar je delala kolegica Parvanova in mislim, da je prav, da eh, to strategijo ponovno pregledamo. Vsaka nova strategija se mora nanašati na vse vidike. Hvala lepa, odličen primer ste bili, gospod Šliter. No, ja, ja, Tudi sam bom eh, čisto kratek. Gospa Paranova je že govorila o socialnih medijih, leta 2006 to še ni bilo pomembno. Danes pa je to multimiljonska industrija. Tukaj gre recimo za televizijo brez meja. Imamo prepoved uh, za oglaševanje alkohola, kaj pa internet. Internet ima ja danes enako vpliv kot včasih. Televizija, kako nameravate ravnati v tem pogledu? Kaj pa nadzor pri označevanju? Mislim, da je bil že čas, da pripravite predlog. Najlepša hvala, Karl in še gospod Petrle. Gospod predsedujoči, <clears throat> jaz seveda podpiram podbudo kolegice Prvanove. Eh, Tudi zato, ker se že vrsto let eh, posvečam boju proti raku v okviru Evropskega parlamenta in se sveda zavedam, da je alkohol eden od eh, najpomembnejših rizičnih faktorjev, ki zasluži posebno pozornost, tudi z ozirom na to, da številni državljani v Evropski zvezi ne vidijo nobene povezave med eh, rakom in porabo alkohola. Eh, in ehm, mislim, da je tudi na področju zavesti oziroma informiranja treba nekaj, nekaj narediti. Ne bom šel zdaj v detajle, na kaj vse alkohol lahko vpliva. Vsekakor potrebujemo eh, prenovljeno strategijo z novimi poudarki, eh, seveda tudi zato, ker nekateri cilji dosedanje Eh, strategije niso bili še uresničeni. Torej ne vidim potrebe, da bi jo ukinili, ampak da bi jo okrepili. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Petrle in še gospod Rajan v imenu komisije. Najlepša hvala za ta vprašanja in komentarje. Kljub eh, napredku, ki je bil dosežen v državah članicah in na ravni Evropske unije, eh, alkoholizem še vzmeraj predstavlja veliko skrb v Evropske uniji. Eh, poleg tega to predstavlja tudi eh, veliko težavo za gospodarstvo, eh, predstavlja zmanjšanje delovne aktivnosti in povzroča velike stroške. Zaradi tega želimo ukrepiti socialno kohezijo in izboljšati delovno aktivnost. Pred nedavnim smo pripravili študijo ki govori ne le o javnem zdravju e, in pa o e, gospodarskih posledicah alkoholizma. Osredotočamo se predvsem na preprečevanje alkoholizma. E, določili smo pet prednostnih nalog, ki so ključnega pomena za države članice in Evropska komisija lahko na ta način dopolni nacionalne strategije gre za zaščito otrok in mladih, gre za informiranje um, državljanov o posledicah uživanja alkohola. Imamo tudi odbor, uh, v katerem lahko države članice primerjajo izkušnje uh, v posameznih državah. Potem pa imamo tudi forum o alkoholu in zdravju, ki se je sestavil ranes, ravno danes dopovdne. Tam se srečujejo deležniki iz eh, različnih področji in uh, osredotoča se na uh, zmanjšanje posledic uživanja alkohola med letoma 2006 in 2012 uh, ehm, se je strategija že izvajala in um, izvedli smo študijo uh, o učinku. Ugotovili smo, da je dosedanje delo obrodilo sadove v državah uh, članicah. Vendar pa moramo opraviti še zmeraj veliko dela, kajti opažamo, da je premalo zavedanja o povezavi med eh, uživanjem alkohola in pa eh, nastankom kroničnih bolezni. Koordinacija na Evropski uniji je ključnega pomena in trenutni rezultati lahko pomagajo okrepiti delo znotraj odbora za eh, koordinacijo, kakor tudi v okviru foruma. Evropska komisija se bo posvetovala s parlamentom in državami članicami o nadaljem eh, delu eh, na tem področju, kajti uživanje alkohola je eden izmed, eno izmed glavnih tveganj za nastanek kroničnih bolezni. Preden bomo eh, sprejeli kakršnokoli odločitev, glede tega bomo izvajali trenutno strategijo in izboljšali učinkovitost pri tem pa bomo upoštevali tudi zunanje študije, kar zadeva specifična vprašanja. Kronične bolezni in razmisleko le tem, ta bo zaključen do konca leta in bo vodil v zaključke sveta decembra. Komisija bo v smislu uh, sklepov sveta decembra predlagala naslednje korake. Eh, kar zadeva kronične bolezni in trajnost zdravstvenega sistema. Pri, med te kronične bolezni spada seveda tudi rak eh, in pa eh, tudi uh, psihično zdravje oziroma mentalno zdravje. Uh, Obstaja seveda tudi povezava med prekomernim uživanjem alkohola in pa a, a, nastankom raka in mislim, da se moramo na to bolj osredotočiti v prihodnih letih, kar zadeva kampanje Evropa v boju proti kajenju. A, to je recimo primer, ki ste ga omenili. Tukaj gre predvsem za vprašanje a, finančnih sredstev in tukaj ne vas opomnim na razpravo, ki poteka o večletnem finančnem okviru mislim, da o tem ni potrebno posebno razpravljati, posebej razpravljati, ampak zavedati se moramo, da je sredstev na voljo eh, vedno manj. In eh, z tega vidika eh, moramo gledati tudi na kampanje. Kar pa zadeva označevanje in na vprašanje v zvezi z označevanjem in, var, in zdravstvenimi opozorili o tem, se pogovarjamo z različnimi strokovnjaki eh, in sicer eh, primerjamo različne oznake, ki so trenutno na voljo in izvajamo tudi študijo o tem, kaj eh, potrošniki menijo o teh oznakah. Kmalo bomo objavili rezultate te raziskave. zaveze, ki so sprejete na mednarodni ravni strani eh, industrije, eh, morajo biti izvedene tudi na ravni Evropske unije. To je ena izmed naših glavnih skrbi. Podobno situacijo imamo tudi pri oglaševanju, kjer so bile sprejete neke prostovoljne zaveze eh, v forumu za boj proti alkoholizmu in kolegi iz eh, GD Connect eh, so danes zjutraj poročali o določilih za evropsko zakonodajo na področju medijev in oglaševanja. Objavili bodo študijo ne le o oglaševanju eh, na televiziji, ampak tudi o oglaševanju s pomočjo novih sredstev informacijske tehnologije in to bo podala tudi sliko o vplivu oglaševanja alkohola eh, na spletu na otroke. Kar zadeva diagnosticiranje in pa javno zdravje, bi rekel, da bo študija, ki jo trenutno zaključujemo, pripravila instrumente eh, za to področje, torej vab skupim uh, eh, organizacije, da zaprosijo za pomoč uh, za uh, eh, to vrstne dejavnosti. Najlepša hvala. Gledam na uro, gospa Prvanova želi besedo. Lahko vam dam le eno minuto za končni prispevek. Ne, imam zgolj postopkovno vprašanje. ali lahko odbor enovi pripravi resolucijo, glede na to, da se je trenutna strategija iztekla, eh, da je precej pomembna in mislim, da moramo komisijo eh, spodbuditi, da pripravi novo strategijo. Ja, ampak o tem bodo morali razpravljati. Koordinatorji predlagam, da koordinatorji to dajo na dnevni red in bomo potem o tem razpravljali. Eh, naše možnosti pa so omejene, kajti naš mandat se počasi zaključuje in nimamo prav veliko manjverskega prostora znotraj agende. S tem zaključujem to ustno vprašanje in prehajam k zadnji točki na našem današnjem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen eh, z Evropsko komisijo in sicer o arbitraži med ulagateli in državo. Arsenis. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, to je vprašanje, ki je zelo zaskrbljujoče za skupino socialistov in demokratov v odboru Envi. E, ta teden smo o tem razpravljali v skupini in naš koordinator e, me je pooblastil, da spregovorim o tem vprašanju. E, torej, zakaj pravzaprav gre? Po sprejemu Lizbonske pogodbe. je zaščita eh, za vlagatelje eh, v rokah Evropske unije in ne več v državah članicah. To naj bi zagotovilo, da bodo sporazumi eh, bolj demokratični, da bodo v večji meri spoštovane človekove pravice. Ampak pri izvajanju te nove pristojnosti Evropske komisije v sporazumu z Kanado se je izkazalo, da eh, je prišlo do zmanjšanja zaščite okolja in eh, do večje grožnje za demokracijo. Torej, potrebno zaščititi vlaganja kot vlaganja. Kdo pravzaprav vlaga po svetu? Če si ogledamo seznam prvih desetih držav, vidimo Hongkong 90 odstotkov, eh, Kitajska 70 odstotkov, Rusija, Singapur, Evrope, sploh ni Evropa, je nekje eh, čisto na dnu tega seznama. Torej. Moramo se vprašati, kdo pravzaprav sedaj v tem trenutku vlaga. Ne živimo v 80-ih letih, živimo v eh, Evropi, ki se nahaja v krizi in mi nismo vlagatelji, vsaj nepomembni vlagatelji. Ampak. Ne gre za to, da bi zaščitili interese Kitajske ali pa interese Evrope, ne gre za to, čigave interese oziroma interese katere države želimo eh, zaščititi, ampak gre za vprašanje, ali želimo zaščititi državljane ali. Eh, mednarodna podjetja. Naj vam navedem nekaj številk. Leta 1990 so um, globalne naložbe znašale 2 eh, bilijona ameriških dolarjev. Leta 2011 uh, 21. Danes imamo 100 tisoč nacionalnih podjetij ki imajo skoraj da milijon podružnic. To pomeni, da obstaja zelo veliko tveganje, da tudi če sklenemo lasten sporozum za Kanado ali pa za ZDA, lahko ta sporozum uporabi katerokoli podjetje na svetu, če tudi nima sedeža v Kanadi, ampak ima tam eh, le podružnico. Gre torej za tako imenovano kopiranje pogodb. Torej, kaj pa spodbijanje teh pogodb? zgolj podjetja in to zgolj tuja podjetja lahko, spor, eh, lahko spodbijajo eh, sporazum, ki je sprejet tukaj v Evropskem parlamentu v okviru postopka so odločanja. Vsak sporazum, ki ni. Torej, vsak sporazum, ampak ne na Evropskem sodišču, ampak na arbitražnem sodišču, kjer kot vemo gre za rotacijo 40 oseb in te osebe odločali to, kar eh, smo tukaj eh, sprejeli v skladu z zakonom ali ne. Pritožb je zelo veliko, zato so tudi stroški eh, zelo visoki, znaša lahko 30 milijonov eh, na državo eh, na primer. Leta 2003 je prišlo do takšnega primera v Češki republiki, kjer je Češka morala podjetju izplačati kompenzacijo v vrednosti skoraj 300 eh, tisoč milijonov evrov. Vemo, da države, ki se nahajajo v krizi, eh, to, to breme zelo težko nosijo ampak ne gre zgolj za podjetja. In da vam bom primer uh, Philip Morrisa, ki se je pritožil na uh, t, tobačno zakonodajo uh, Avstralije. Izkoristil je sporazum, ki ga je Avstralija imela z Singapurjem, podružnica uh, Philip Phelps Morisa je se je nahajala v Singapurju, ne v Avstraliji in izkoristili so to zaščitno klauzulo in s tem spodbijali zakonodajo, ki eh, jo je sprejela Avstralija eh, v parlamentu. To jim ni uspelo na nacionalnih sodiščih in sedaj skušajo to uh, doseči s pomočjo arbitraže. Potrebujem še dve minuti. Naslednja pomembna težava je financiranje tretjih strank. To pomeni, da hedge skladi zagotovijo uh, sredstva za podjetja uh, in s tem uh, skušajo spodkopati zakonodajo. Je to velik problem? Imeli smo dva primera v Nemčiji eh, pred kratkim leta 2009. Um, ehm, je to bil uh, Hamburg in uh, nova elektrarna na premok. Prišlo je do arbitraže in uh, podjetje ni, eh, je doseglo, da mu ni bilo potrebno spoštovati eh, standardov kakovosti. Sedaj pa prihaja eh, do arbitraže eh, zaradi eh, ukinjanja eh, uporabe jedrske energije. Torej, tukaj gre za evropsko zakonodajo. Doslej so se takšni postopki nanašali le na nacionalno zakonodajo. In sprašujem komisijo, kako bo zagotovila, da ne bo prišlo do trgovanja z pogodbami, kako bo zagotovila preglednost, nepristranskost, kako se bo izognila na skrižju interesov in kako bo poskrbela za odgovornost, eh, kajti v nasprotnem primeru eh, je ogrožena naša demokracija. Skoraj da si spremenil izmenjavo mnen v monolog. Pravzaprav nimamo več časa ampak trije govorci so še na eh, seznamu. Prosim, bodite kratki. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Kot eh, predstavnik socialdemokratov v odboru za trgovino moram povedati, da zelo intenzivno spremljamo pogajanja med Evropsko unijo in Kanado in mislim, da moramo dejansko razlikovati med mehanizmom, s katerim lahko, s katerim lahko zaščitimo uh, ulaganja in pa, pa med področjem, ki ga ta mehanizem obsega. Gre za razliko, ali gre tukaj za državni mehanizem ali za mehanizem v sodelovanju med državami in uh, seveda je pomembno tudi za zaščitimo ulaganja uh, eh, Evrope, še prav posebej na področju okoljske industrije ali pa uh, recimo veterne energije. Odločilnega pomena po mojem mnenju ni tolikšni meri postopek, odločilnega pomena je, katera področja so zaščitena v pogodbah in tukaj moramo paziti tudi na to, da področja, kot so okoljska zakonodaja, socialna zakonodaja, zdravstvena zakonodaja, niso oziroma se ne definirajo kot uh, predmet uh, arbitraže. In to je potrebno izuzeti recimo v pogodbi za Kanado. Juda Hawk, uh, eh, lahko se pridružim temu, kar je ravno kar povedal Bernd. Uh, Mm, tudi moj nagon mi pravi, re, da rečem, uh, mi smo zakonodajalec, torej uh, ne morete nam uh, predpisovati uh, višine kompenzacij. Uh, mislim, da mora na to paziti odbor uh, INTA. Uh, in eh, potrebno je paziti na to, da kaj takšnega ne bo vključeno v pogodbe in potem smo lahko s tem seveda zelo zadovoljni in upam, da bo komisija spoštovala to, kar bo to, eh, oziroma spoštovala mnenje odbora Inta. In še Karl Šliter kot zadnji. Ja, Kriton je že povedal vse, kar je bilo potrebno povedati. Rad bi izpostavil le še popolno nepreglednost postopkov na arbitražnih sodiščih eh, nihče ne more pomagati državi, eh, da eh, se zagovarja pred takšnim arbitražnim sodiščem nevladne organizacije in tako naprej. V Kanadi eh, je prišlo do pritožbe eh, nekega podjetja z kemikalijami eh, glede eh, specifične eh, kemične snovi. In eh, država je morala izplačati kompenzacijo, eh, v drugem primeru pa je podjetje sicer izgubilo. Vsakič, eh, ko gre za kršitev eh, okoljskih ciljev, se morajo podjetja zavedati, da bo to vodilo v velike posledice. Hvala lepa, Karl Šliter, sedaj pa še Evropska komisija. najlepša hvala, da ste mi zastavili to vprašanje. Mislim, da je to vprašanje zelo pomembno. Zapisal sem si komentarje, ki ste jih podali, vendar pa bi rad eh, predstavil ozadje in eh, odgovoril na vprašanje. Zaščita vlaganj ni nič novega v Evropi, države članice imajo omrožje omrežje um, 1300 uh, pogodb z uh, številnimi državami in uh, vse uh, te pogodbe imajo tudi klauzulo o zaščiti ulagan. Zakaj? Zato, ker nove države članice Evropske unije pravzaprav uh, igrajo najpomembnejšo vlogo, uh, ko gre za vlaganje v tujih državih, državah. Uh, gre za 4 do 5 bilijonov evrov in uh, države članice so menile, da je potrebno zaščititi vlagatelje v tujini. Res se situacija vlagateljev spreminja. Um, prišlo je do razcveta eh, v času razcveta eh, gospodarstva in zato imamo tudi veliko držav, ki sedaj vlagajo v Evropsko unijo, pa tega v preteklosti niso počele. Eh, z gospodarsko krizo je um, konkurenca na tem področju vlaganj še toliko bolj pomembna, zaradi tega je potrebno zaščititi naše vlaganje v tujini, poleg tega pa je potrebno zaščititi tudi vlagatelje, uh, vlagatelje v Evropski uniji. Um, potrebno je imeti seveda tudi možnost reševanja sporov eh, v primeru, ko teh sporov ne gre rešiti drugače, eh, recimo z pogajanji. Eh, kar pa je pri arbitraži ključnega pomena je, kako se vlagatelj obravnava. Kako se vlagatelj obravnava. primeru arbitraže ne gre za to, da bi bilo potrebno spremeniti eh, zakonodajo. V sporazumih držav članic o vlaganjih je vključena tudi zakonodaja Evropske unije, kajti zakonodaja Evropske unije se ali neposredno izvaja v državah članicah ali pa se mora prenesti v zakonodajo držav članic, torej je to tveganje že prisotno izziv, ki nas čaka, je, eh, kako se je soočiti z eh, tem tveganjem. Zelo težko eh, bi bilo reči ne le velikim podjetjem, ampak tudi malim in srednjim velikim podjetjem, ki vlagajo. Ehm, v Evropsko unijo oziroma ki vlagajo v tujini, da bo sedaj zaščita zaradi tega, ker se to ureja na ravni Evropske unije, manjša kot prej, ko je šlo za državne sporazume. Torej, eh, to, kar skušamo doseči, je, eh, je, da izboljšamo sistem. Eh, v prvi vrsti želimo boljši zapis teh pogodb, potrebno se dobro zavedati, kaj pomeni pravična obravnava. To niso samo prazne besede. Um, tukaj gre za to, da država članica ustrezno obravnava vlagatelje, uh, da jih ne nadleguje in to so elementi, ki so zelo pomembni v uh, zakonodaji Evropske unije. Poleg tega pa želimo zagotoviti tudi, uh, da. Uh, bi bile kompenzacije, ki so vključene v številne usnave, ustave držav članic, eh, pa tudi v eh, listino človekovih pravicah, želimo zagotoviti, da nobena zakonodaja, eh, ki je sprejeta z namenom varstva okolja, ne more biti eh, predmet eh, spodbijanja in eh, da se v takšnem primeru kompenzacija ne izplačuje. Želimo, imeti, želimo poskrbeti za številne izboljšave, tako vsebinske, kot tudi tehnične narave. Želimo imeti tudi pravilnik za arbitražo tako, da bi se izognili eh, primerom, kot jih je izpostavil eh, Arsenis. Poleg tega pa si želimo ogledati tudi stroškovno plat. Eh, zanima nas, eh, kdo nosi stroške. Eh, poleg tega pa želimo spostaviti tudi sistem, znotraj katerega bi se lahko eh, stranke strinjale o, o zavezojočih elementih pogodbe tukaj gre na, za določene točke, ki se nanašajo na preglednost in pa za, na izvajanje sporazuma. Želimo tudi dovoliti tretjim strankam, da sodelujejo v uh, eh, primerjih. Torej, menimo, da skušamo izboljšati sistem z ciljem da eh, v kar največji možni meri zmanjšamo tveganje eh, za arbitražo. Vem, da se čas izteka in upam, gospod predsedojoči, da se zavedate, da je to zelo pomembno vprašanje in tudi zelo tehnično vprašanje, seveda bomo z veseljem nadaljevali eh, to razpravo ali s posameznimi poslanci ali pa znotraj odbore. Odbor INTA pripravlja tehnični sestanek 16. maja in seveda se že veselimo nadaljevanja te razprave. Najlepša hvala. To zagotavo niso zadnje besede na to temo, vendar pa moram sedaj zaključiti sejo. Ponovno se bomo sestali 6. maja. S tem je seja zaključena. Najlepša hvala.